Kolegice in kolegi, dobro jutro. Sedite, prosim, na zasedanju, na skupnem zasedanju odborov Ekon in eh, odbora za proračun sem to že storil, ampak tudi v tej dvorani vam želim srečno novo leto. Lepo vas je spet videti. zanima me, ali lahko sprejmemo dnevni red. Hvala. Prejeli bomo tudi zapisnike sej 8. november 2016, 9. in 10. november, 28. in 29. november, 5. december in 12. december. V redu, hvala. Še nekaj sporočil. Povedati vam želim, da bomo imeli skupno zasedanje z odborom Libe v PHS P3C050 takoj po zaključku te seje. Na tem skupnem zasedanju bomo imeli predloge sprememb v zvezi s poročilom za preprečevanje zlorab finančnega sistema za financiranje terorističnih dejavnosti. Govorili bomo tudi o programu financiranja EFRAG. Prvi trialog je bil 15. decembra. Evropski parlament je podal razlago svojih predlogov sprememb. Zdi se, da so drugi pripravljeni to vključiti v zvezi z EFRAKom. Vendar stališče sveta in komisije v zvezi pi, p, e, o, b, je še nejasno. Malteško predsedstvo je dejalo, da se bo najprej posvetovalo z drugimi pred naslednjim trialogom. Zato bomo tak trialog lahko imeli šele konec marca 2017. Dobro jutro. Povzetek sklepov sestanka koordinatorjev imate v dosejih imenovanja, uredba o upravnem sodelovanju in preprečevanju goljufi na področju davko na dodano vrednost, direktiva o določenih obveznostih v zvezi z DDV za storitve in prodajo blaga nadaljavo, to bodo dobili socialisti, direktiva o stopnjah DDV-ja za knjige, časopise in novičnike, EPP, direktiva o odstopanjih od eh, DDV-ja v zvezi z obrnjenim sistemom za računavanja, EPP, resolucija o reševanju EKR, mnenje o pobudi za zagonska podjetja socialisti, pravilo oziroma člen 54, kar zadeva dosje za nesolventnost. Tukaj je glavni odbor Juri, ter Ekon in Juri bosta sodelovala v okviru 55. člena v zvezi s poročanjem po posameznih državah. Kar zadeva mnenje o CETI, konferenca predsednikov zaenkrat še ni sprejela mnenja v zvezi s tem, upam, da bomo danes dobili odločitev, bomo videli, ampak nismo na to pripravljeni. Ekonomsko upravljanje, odločili smo se, da bo gospod Dyselblum prišel k nam prej, kot je sporočila njegova pisarna. Koordinatorji prav tako menijo, da bi bilo dobro, če bi se sestali z Dajselbumom januarja v zvezi z odpravo dolga za Grčijo. Predstavnik Evropske centralne banke bo tudi tukaj na sestanku s koordinatorji. Z nami bo tudi guverner banke Španije. Komisija bo prišla tudi v odbor Eko na isti dan ali takoj po objavi načrta za ekonomsko upravljanje. Koordinatori so menili, da lani zadeve nismo izpeljali časovno ustrezno, sekretarjat Ekona pa je dobil nalogo, da se poveže z sekretarjatom Konta, zato da bi pripravili poročilo v zvezi z mnenjem računskega sodišča v zvezi z SSM in koordinatorji so se odločili tudi, da bodo povabili podpredsednika Dombrovskisa v zvezi z poročilom Gular, kar zadeva institucije in organe na področju mednarodnih financ. To so bila moja sporočila. Zdaj pa četrta točka na dnevnem redu. Obravnava mnen v zvezi s poročilom Höckmark o evropskem semestru. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz želim srečno novo leto vsem. Mislim, da lahko to želimo vsem, glede na to, kaj se dogaja po svetu. Skoraj 500 predlogov sprememb, 493, če sem natančen, smo dobili v zvezi s tem poročilom. To je veliko, ampak uh, večina teh predlogov sprememb zadeva iste člene, ampak gre samo za različna mnenja. Zato jih je morda manj, kot se zdi. Vseeno pa je videti, da je interesa veliko, zato sem hvaležen in veselim se že sodelovanja z poročevalci v Senci. Enkrat smo se že sestali in z našega stališča želim povedati naslednje. Pri obravnavi teh predlogov sprememb mislim, da lahko vidimo, da sicer živimo v zelo negotovih časih. V mislih imam ZDA, Brexit, pa tudi finančno nestabilnost v nekaterih državah članicah. Upoštevati pa je treba tudi druge izzive in težave. Pakt za stabilnost je zdaj še pomembnejši, zato ker zagotavlja verodostojnost za evropsko gospodarstvo. Če bi prišlo do nezaupanja ali pomankanja zaupanja, bi to lahko spodkopalo našo verodostojnost. V pogajanjih bo zelo pomembno, da si pogledamo, kako bi lahko obravnavali to pozitivno fiskalno naravnanost. V splošnem, gospod predsednik, sem vedno pozitiven do pozitivnih zadev. In če bi lahko govorili o tem, kako bi lahko zagotovili, da bodo javne finance spodbujale rast, potem je to seveda pomembno, ampak eh, ne samo to, to je za nas tudi naloga. Mislim, da lahko pridemo do soglasja na tem področju. Spoštovati moramo pakt za rast in stabilnost. Ne smemo iskati izgovorov za to, da bi ogrozili stabilnost javnih financ. Po drugi strani pa moramo fiskalni stimulus in fiskalni, fiskalni manevrski prostor, ki je na voljo, tudi ustrezno izkoristiti v tem okviru, seveda. Opozoriti želim tudi na priložnosti za to, da bi bolj kakovostno pripravljali proračun. Gospod predsednik, vedno sem presenečen, ko govorimo o velikih izdatkih. Kolegice in kolegi, pa tudi vlade, naprimer, pravijo, da je ta naložba tako pomembna, da je ta izdatek tako pomemben, da je upravičeno kršiti pakt za stabilnost in rast. No, če je zadeva tako pomembna, potem bi morali s tem začeti, preden kršimo pravila. Če je to tako pomembno, bi to moral biti prvi razlog za porabo sredstev, ne pa da to dodamo na koncu proračunskega postopka. Gre zato, da bi z boljšim razvrščanjem porabe dosegli lahko zelo dobre rezultate. Seveda zadeva je jasna, imamo zakonodajo, komisija je varuhinja pogodb, ona mora zaščititi pa za rast in stabilnost in to je zelo pomembno. In mislim, da lahko o številnih zadevah govorimo in lahko dosežemo soglasje o številnih zadevah. Veliko predlogov sprememb omenja, da so zadeve različne v različnih državah članicah, kar zadeva gospodarsko stanje. Nekateri govorijo o neenaki porazdelitvi rasti in novih delovnih mest. Jaz po drugi strani mislim, da niti rast, niti delovna mesta niso predmet porazdelitve, to je nekaj, kar se pojavi, to je posledica. In to moramo upoštevati. Kajti res je, nekatere države članice beležijo boljšo rast kot druge, nekatere slabšo. To je povezano s politikami, ki se izvajajo. Zato mislim, da je dobro, če o tem govorimo in če to analiziramo. Po mojem mnenju je zelo dobro, da si pogledamo celotno gospodarstvo Evropske unije, po drugi strani pa bi si morali pogledati tudi posamezna gospodarstva Evropske unije. Gospod predsednik, Pomislite, da naprimer je vaša glava v hladilniku in vaše noge v pečici. No, vaša poprečna temperatura bo v redu, ampak to ne bo koristilo ne vaše glave, ne vašim nogam. In to je pomembno tudi pri gospodarski politiki. Poskrbeti moramo, da bomo zadeli pravo ravnotežje. Dobiti moramo novo delovno mesto, zagotoviti moramo rast. Videti moramo, da različne okoliščine vodijo do različnih priložnosti. Sveda naložbe so pomembne, pomembne so za nas, ampak naložbe morajo privabiti nove naložbe. Voditi morajo do dobičkonosnih naložb. Za nas je zelo pomembno, da upoštevamo naslednje. Številni poslanci opozarjajo na to, da je treba razbremeniti obdavčitev delovnih mest. To je dobro. Govorimo tudi o strukturnih reformah, naprimer. Na koncu želim dodati tole. In to je mogoče razbrati tudi iz predlogov sprememb. Rast je precej nizka in to je v veliki meri odvisno od izredne monetarne politike, ki smo ji priča. Ta situacija ni vzdržna na dolgi rok. Ko bomo odpravili to fiskalno naravnanost, bomo morali še naprej izvajati reforme. Lahko upamo na fiskalni stimulus, ampak dejstvo je, da smo temu priča že zelo dolgo v Evropi. Ne glede na to, kakšno je naše mnenje v zvezi s tem, je dejstvo, da ni vzdržno to izvajati na dolgi rok, ne glede na to, z katerega vidika obravnavamo to razpravo. Vedno znova se torej vračamo k potrebi po strukturnim reformam, tudi z tega vidika. Veselim se že razprave v zvezi z vsem tem, Mislim, da se vsi strinjamo, da lahko storimo več na področju javnih financ. Mislim, da je jasno, da lahko izvajamo reforme zato, da bi privlačili nove naložbe. Jasno je, da lahko zavarujemo stabilnost in jasno je tudi, da lahko poskrbimo za ustrezno kombinacijo vsega tega trojega. Če imamo fiskalno pozitiv, pozitivno fiskalno naravnanost, smo sicer mi pozitivni do tega, če bomo seveda pozitivni do vsega ostalega. Hvala, hvala poročevalec. Gospod Silva Pereira, socialist, izvolite. Obrigado, prezident, ker je tam. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz želim srečno novo leto vsem v dvorani. Zahvaljujem se Gunarju Hökmarku kot poročevalec je podal dobre komentarje. Povedati pa sem želel, da so socialisti vsekakor pripravljeni sodelovati z vami. Želimo si doseči kompromis, vendar čaka nas še veliko dela za to, da bi lahko dejansko kompromis tudi sklenili. Trenutna različica poročila še ni uravnotežena. Daleč od tega, sami pa si želimo doseči uravnotežen rezultat. Nobenega dvoma pa nimam, da bi nam naš duh pripravljenosti na kompromis lahko pomagal do tega, da do kompromisa tudi pridemo. Kompromise, ki smo jih že dosegli v preteklosti, morajo služiti kot izhodišče. Ne moremo sprejeti, da bi Evropski parlament zdaj izrazil milejše stališče kot prej, če posebej kar zadeva pogoje za pošteno in uravnoteženo rast po vsem kontinentu. Kakorkoli že, Povedati sem želel, da smo pripravljeni doseči kompromis, povedati sem želel, da želimo nadaljevati delo preteklih let. Naša skupina prav gotovo ne bo pod vprašaj postavljala verodostojnost pravil ali opozarjala, da pravila niso ustrezna za delovanje ekonomske in monetarne unije. Ampak Če si pogledamo probleme, s katerimi se soočamo, lahko vidimo, da ne gre samo za vprašanje verodostojnosti pravil. Ne, pravi problem v Evropski uniji je problem pomankanja naložb. Zaradi tega ni rasti, stopnja brezposobnosti je visoka, to vodi do neenakosti in zaradi tega so razlike med bogatimi in revnimi vedno večje. In to vodi do nezadovoljstva z evropskim projektom. In zaradi tega je evropski projekt pred eksistencialno krizo. To moramo obravnavati resno in z potrebno pozornostjo. Strinjam se s poročevalcem. Res je, zdaj moramo poskrbeti, da bomo uvedli prave ukrepe. Fiskalna in ekonomska politika morata biti ustrezni zadeti moramo pravo ravnotežje. Kolegice in kolegi, zdaj je ključni trenutek za ekonomsko upravljanje. Evropski parlament bo zdaj podal svoje mnenje o usmeritvi ekonomske politike in o usmeritvi fiskalne politike. Vendar ne smemo pozabiti naslednjega. To je dejstvo, ki mora služiti kot osnova za vsako razpravo. Evropska komisija je državam članicam in institucijam poslala ključno sporočilo. Sporočilo je naslednje. Evropsko gospodarstvo bi leta 2017 potrebovalo fiskalno politiko, ki bi prispevala več k rasti To je ključno sporočilo, to je tisto, kar potrebuje evropsko gospodarstvo. Potrebujemo fiskalno politiko, ki bo dopolnjevala monetarno politiko. Vsi veste, da ne moremo v neskončnost tiskati denarja. Temu smo zdaj priča že nekaj let, ampak eh, komisija gre še korak naprej. Komisija pravi, da je proračun za leto 2017 zelo pomemben. Prav tako komisija meni, da bi ta proračun skupaj s priporočili, ki jih je komisija podala, vodil do tega, da bi bila naša fiskalna politika v naslednjem letu zmerno restriktivna, ne pa pozitivno naravnana. Kar pomeni, da če ne bomo storili nič, bomo imeli napačno politiko na tem področju. Zato je komisija omenila to pozitivno fiskalno naravnanost. O tem smo že nekaj slišali. Kaj to pomeni? Tiste države članice, ki imajo manevrski prostor v proračunu, bi morali storiti več za to, da spodbitijo rast. Kolegice in kolegi, to je izziv, ki bi ga morali sprijeti in tudi podpreti. naša skupina si bo prizadevala za to, da bi podprli vsa sporočila, ki opozarjajo na pomen naložb. Storili bomo vse za to, da premostimo razlike v Evropski uniji, prav tako bomo podprli vsako sporočilo, ki bo šlo v smer tega, da bi morali imeti fiskalno politiko ustrezno trenutnim izzivom. Ne bomo pa podprli ničesar v poročilu, kar bi bilo v nasprotju z prejšnjimi stališči Evropskega parlamenta, kar zadeva sankcije in kazni. Evropski parlament je v zvezi s tem že podal zelo jasno stališče. Prava politična mešanica mora biti v srcu te razprave in v imenu svoje skupine bom prav gotovo k temu prispeval. Hvala, Bernd Luke. Hvala lepa. Govoril bom v imenu kolega Roberta Zileja. Upravičuje se, ker ne more biti prisoten. To so torej besede gospoda Zileja. Povedati je treba, da je bilo vloženih veliko predlogov sprememb v zvezi s tem poročilom na vas na pobudo. Gospod Hukmark je zastavil dobro usmeritev za delo, ki nas čaka, ampak poročilo je treba še nekoliko prilagoditi, zato da bi zaobjeli vse izzive, s katerimi se soočamo. V svojih predlogih sprememb želimo podariti naslednje. Rast. Sicer imamo, ampak je še vedno krhka, nizka in neenakomerno porazdeljena po državah članicah. Enako velja za stopnjo zaposlenosti. Velike razlike obstajajo v stopnjo brezposobnosti med državami članicami. Ampak povedati želim, da ukrepi na ravni evroobmočja morda lahko skrijejo te razlike med državami in regijami, kar zadeva obrestne mere, stopne brezposobnosti ali proračunske primankljaje. Stopnje naložb so še posebej zaskrbljujoče. Po eni strani govorimo o tem, da so zelo pomembni uravnoteženi proračuni in da je treba spoštovati skupna pravila. Po drugi strani imamo tudi Junckerjev načrt, ki ga številni še vedno vidijo kot univerzalno rešitev za vse probleme v Evropski uniji. Ampak večina denarja iz EFSI-ja eh, je šla v države, ki že tako ali tako imajo dovolj denarja države EU-13 pa so dobile samo 8 odstotkov te pogače. Ne glede na to, da so izvedle vse reforme in da so v splošnem zagotovile uravnotežene proračune in um, da imajo nizke primankljaje. To je bil komentar mojega kolega in seveda veseli se že sodelovanje s poročevalci v senci, da bo poročilo zelo uravnoteženo. Glede na to, da nisem govoril niti dve minuti, pa želim podati še nekaj komentarjev sam povedati želim, da smo veliko denarja EFSI-ja porabili v državah, ki imajo že visoke stopnje naložb. Po mojem mnenju to kaže na problem, ki ga imamo v Evropski uniji. Naložbe so odvisne od produktivnosti kapitala. Naložbe se izvajo tam, kjer je produktivnost kapitala nizka, ne tam, kjer je visoka. No, Problem je ta, da produktivnosti kapitala ne bomo povečali z zagotavljanjem več kapitala. Ne, prav nasprotno. Če želimo zagotoviti in povečati produktivnost kapitala, moramo zagotoviti več komplementarnih faktorjev produktivnosti. Naprimer, kapital, delo, kakovost infrastrukture, kakovost uprave in tako naprej. To so faktori, ki dvigujejo produktivnost kapitala in jasno je, da obstajajo neravnovesja v Evropski uniji v zvezi s tem. Obstaja neravnovesja med produktivnostjo teh komplementarnih dejavnosti in njihovo ceno. To velja za države v središču in tudi za države na obrobi Evropske unije. Zaradi tega se pojavljajo razlike glede produktivnosti kapitala in to vodi tudi do razlik v razpoložljivih naložbenih sposobnostih, ki bi lahko spodbujale rast. Zelo pomembno je govoriti o konkurenčnosti. Naložbe se ne izvajajo v državah, ki niso konkurenčne. Povečati je treba konkurenčnost, uravnotežiti je treba konkurenčnost v Evropi in v evroobmočju. Eden od glavnih problemov tukaj je, da nimamo več menjalnega tečaja. To je tisti izravnalni mehanizem za konkurenčnost v srčiki krize je spet evro kot valuta. Evro je neprimeren za tako heterogeno območje v smislu konkurenčnosti, kot pač evro območje je. Hvala. Thank you. Hvala. Live vjernih, Alde. Um, best, chair, um, my best wishes for everybody for... Hvala. Srečno novo leto vsem. Hvala gospodu Hkmarku za osnutek poročila. V splošnem ga podpiramo. Imamo nekaj ključnih predlogov sprememb in sicer v zvezi z naložbami. Evropa mora okrepiti prizadevanja za to, da bi izboljšali poslovno okolje, tako da izvajamo uredbo o skupnem trgu, kot je naprimer pravilo Unije kapitalskih trgov. Podajamo tudi nekaj specifičnih priporočil, naprimer dostop do financ za inovativna podjetja, ki hitro rastejo. Naložbe na dolgi rok bi se morale posvečati izobraževanju, raziskavam, razvoju, inovacijam, IKT-ju in vzdržni in trajnostni energiji. Komisija mora privabiti finance za projekte EU, ki so čezmejne narave, naprimer s pomočjo EFSI. Strukturne reforme. Države članice morajo okrepiti prizadevanja za to, da izvajajo priporočila po posameznih državah, prav tako pa morajo zaključiti skupni trg. Države članice in komisijo prav tako pozivamo, da izvajajo več reform na področju zdravstva, naprimer s pomočjo sodelovanja in izmenjave najboljših praks na ravni EU. Poraba v državah članicah za zdravstvo je trenutno med 5 in 11 odstotkov. BDP in ta številka naj bi se z demografskimi spremembami občutno povišala. Fiskalna odgovornost in struktura financ. Potrebujemo verodostojna fiskalna pravila, ki se bodo spoštovala in izvrševala. Zato, da bi lahko ustrezno zaključili ekonomsko-monetarno unijo. Dolgoročno vzdržnost financ je treba oceniti tudi v pričakovanju dviga obresnih mer in v, ob upoštevanju demografskih sprememb. Komisija bi morala razviti kazalnik za to, da bi lahko ocenili, dokolikšne mere nacionalni proračuni vplivajo na prihodne generacije. Na koncu še koordinacija nacionalnih politik in demokratična odgovornost. Demokratična odgovornost je nekaj, kar bi morali izboljšati. Nacionalni parlamenti in komisija bi morali izvajati boljši dialog, kar zadeva priporočila za posamezne države. Priporočila za posamezne države bi morala biti pravno obvezujoča, ko jih izvoljene vlade sprejmejo. Veselim se že sodelovanja z vami vsemi. Hvala. Thank you. Uh... Hvala. Nikogar iz GUE ni tukaj, tudi od zelenih ni nikogar tukaj. EFDD, je kdo tukaj? ENF. Gospa von Storch, želite spregovoriti v imenu EFDD? Ne. Gospod Anemans, ENF, izvolite. Hvala lepa. Kakor vsako leto sem si pogledal poročilo. Besedilo sicer imamo, ampak kakor v preteklih letih lahko rečem, da so ta poročila o semestrih del nekega skupnega poročila. Gre za rast, za blaginjo. To je zelo pomembno za evropski kontinent. Potem se pojavi tudi vprašanje konkurenčnosti in želimo si seveda, da bi imeli bolj močno gospodarstvo. To bi pomagalo vsem nam. Govorim o prostem trgu in o drugih vidikih, ki so zapisani v Maastrichtski pogodbi. To smo sicer načeloma podprli, ampak po Maastrichtu zadeve ne delujejo več dobro. Upoštevati bi morali naprimer ekonomsko in monetarno unijo. To je ubilo gospodarsko rast. Pa vendar si vsi prizadevamo za gospodarsko rast. Potrebujemo svojo identiteto. To je gospodarska dodana vrednost. Nacionalna identiteta je zelo pomembna in nacionalne identitete se med sebojno dopolnjujejo. V preteklosti je to delovalo, zdaj imamo skupno valuto in to je bila napaka. Zdaj smo v slepi ulici, iz tega se ne bomo nikoli rešili. Čas je, da ponovno razmislimo o celotnem sistemu in čas je, da vse to razbijemo, drugače gospodarstva nikoli več ne bomo zagnali. Gospod Kokmark je zadeve lepo predstavil. Povprečne številke nikoli niso ustrezne. Kažejo sicer na to, da imamo zmerno gospodarsko rast, ampak to ne pomeni nič, če so številke tako porazdeljene. Če imamo glavo v hladilniku, noge v pečici, potem To ne služi nikomor. Mislim, da ne smemo biti preveč optimistični, tudi če so poprečne temperature relativno pozitivne. Seveda bom še naprej kritično spremljal to poročilo. Hvala. Hvala lepa. Nekdo je zaprosil za besedo v okviru postopka. Pritegnite pozornost predsedujočega. Prvo, Šberes, izvolite. Um, In pa še gospod Rozati. Gospod Rozati prvi? Ne? Prav. Hvala poročevalcu za predstavitev. Uvedel je nov koncept eh, v tej razpravi in to je koncept hladilnika in pečice. In ta koncept odraža polarizacijo eh, gospodarske eh, situacije. Ampak ni sledil vlastni eh, logiki do konca. Na to je dejal namreč, da je bilo veliko eh, proračunske podpore, veliko stimulusov, ampak eh, vseeno ne dovolj ta gospodarska razprava, ki teče, ekonomska razprava, ki teče, kaže, da ne gre za to, da je bilo preveč eh, proračunske podpore, ker drugače ne bi potrebovali Junkerjevega načrta. Je pa eh, res, da tista prva generacija strukturnih reform eh, ni bila ravno pravilno usmerjena. Osredotočali smo se na zmanjšanje stroškov, na konkurenčnost, kar se tiče stroškov. In če želimo iziti iz te situacije hladilnika in pečice, potem potrebujemo novo generacijo strukturnih reform, potem potrebujemo uh, stimulus, uh, potrebujemo uh, naložbe v Evropski uniji, še posebej v evromočju. Hvala, Darius Rozati. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Hkmarku za zelo dobro poročilo strinjam se z večino njegovih eh, komentarjev in priporočil. Menim tudi, da potrebujemo boljši načrt porabe. Še posebej, če menimo, da so naložbe, še posebej naložbe v infrastrukturo pomembne, potem eh, jim moramo nameniti eh, dovolj sredstev takoj, ko sprejmemo neko izjemo, ko se odločimo, da lahko neka kategorija eh, porabe gre onkraj omejitev, eh, bo ta kategorija zunaj eh, regularne porabe. Vedno bomo lahko šli onkraj zgornje omejitve, kar ni dober pristop. Na to drugi komentar v zvezi s fiskalnim stimulusom. Gospod Hkmark je dejal, da je bilo še posebej v evromočju veliko eh, eh, fiskalnega stimulusa. Mislim, da je imel v mislih eh, ravni dolgov. Tam je bilo eh, veliko porabljega denarja. Težava je ta, da ta denar ni bil pravilno usmerjen. Razumemo eh, razmere v eh, različnih državah. Nekatere države imajo dovolj manevrskega prostora, da lahko povečajo lastno porabo. Ampak eh, to je njihova odločitev. Nimamo instrumenta na ravni unije, ki bi lahko od držav zahteval, da porabijo več denarja. V primeru eh, Nemčije, v primeru eh, Nizozemske ali pa katere druge države nimamo takšnega instrumenta. Lahko jih poskušamo prepričati, ampak eh, k temu niso zavezani. Po drugi strani pa imamo države, ki so zelo zadolžene in nimajo tega fiskalnega manevrskega prostora, v katerem bi lahko delovali na to moramo poštevati seveda skupno eh, porabo evromočju. Ampak, če nimamo političnih instrumentov, s katerimi bi eh, lahko združevali suverenost eh, posameznih držav članic znotraj ene fiskalne politike, te možnosti ne bomo imeli. Še en komentar imam, gospod predsednik, če dovolite, v zvezi s tem, kar je povedal gospod Luke strinjam se z njegovim komentarjem v zvezi s konkurenčnostjo, eh, v zvezi s tem, zakaj ni naložb v tistih državah, ki niso konkurenčne. Ampak eh, problematičen se mi zdi njegov komentar o problematiki evra in to velja tudi za druge kolege. Če gospod Luke meni, da bi te države z lasno valuto lahko deprecijirale eh, to lasno valuto in s tem rešile svoje težave, no to preprosto ni res. Ko Eh, se odločiš za takšno politiko, nisi bolj konkurenčen, si cenejši, nisi bolj inovativen, nisi bolj produktiven, cenejši si. To ni dolgoročna uh, rešitev, zgolj kratkoročna je. Hvala. Hvala, Filip Lamberts. Odzval bi se rad na to, kar je ravno kar povedal gospod eh, Rosati. Strinjam se še posebej z, z zadnjim delom komentarja. To, da si cenejši, še ne pomeni, da si konkurenčnejši. Mislim, da je to uh, res, zato ker je prava konkurenčnost eh, odvisna od eh, storitev in eh, blaga, ki zagotavljajo dodano vrednost potrošnikov. To je tista prava konkurenčnost. Cenovna konkurenčnost pa je poceni način doseganja tega cilja. Všeč mi je, kar ste povedali. Sam menim, da bi morala Evropa konkurirati drugim, kar se tiče eh, visoke dodane vrednosti, ne kar se tiče stroškov. Dejali ste, da nimamo instrumentov, s katerimi bi lahko eh, spodbujali naložbe v državah, ki imajo manevrski prostor za eh, naložbe. Če si pogledamo šesterček in postopek za ugotavljanje makroekonomskih neravnotežij, imamo v tem šesterčku možnost takšnega instrumenta. Če imamo Eh, presežek, ki je prevelik in pri tem smo ustrajali v tistem trenutku. Če imamo ta ogromen presežek, potem lahko rečemo, oziroma to pomeni, da je država zelo eh, konkurenčna. Ampak na takšne presežke lahko gledamo tudi kot na znak eh, premajhne porabe, premalo naložb ko kritiziramo Nemčijo zaradi prevelikega presežka, ne gre za to, da lahko Nemčija veliko izvaža. Ne, pravimo, da Nemčija eh, umetno zmanjšuje notranjo porabo. Zeleni imamo raje investicije kot porabo. No, poraba je seveda tudi potrebna, ampak ne moremo obnoviti gospodarstva eh, s preveliko porabo. Vemo, da je investicij v Nemčiji premalo. Zdi se mi absurdno, da Junckerjev načrt investira v Nemčijo, ker so zmožnosti za naložbe ogromne, ogromne. In to je instrument, ki ga moramo eh, uporabiti. Je posredne narave, ni neposreden, ampak uporabljati ga je treba in žal me je, da eh, komisija tega ne počne. Hvala. Gospod Luke, če obljubite, da boste uporabili zgolj eno minuto. Yeah, ja, I don't promise, but I... Hvala, gospod predsednik. No, te obljube ne morem dati, ampak eh, poskušal bom biti kratek. Hvaležen sem kolegom iz EFDD eh, e in z Levice, ki nam omogočajo eh, nekaj manevrskega prostora za to razpravo. Hvala ti, tudi gospodu Lambercu, ki mi je želel nasprotovati, ampak je potrdil moj komentar. Dejal je, da lahko konkurenčnost poteka na dveh ravneh, kar se tiče vrednosti in kar se tiče stroškov oziroma cen. Obe možnosti obstajata. Konkurenčnost se poveča, tudi če znižamo cene, zato ker smo konkurenčnejši, če imamo niže stroške oziroma cene. Obe možnosti je treba uporabljati, ampak če so razlike med cenami tako velike, kot so trenutno v evromočju, potem je depreciacija potrebna eh, morda v višini 30 ali pa celo 40 odstotkov v nekaterih eh, državah članicah evromočja. Mislim, da je nerealistično, da bi pričakovali od podjetij v teh kriznih državah da veliko pridobijo glede na kakovost lastnih proizvodov. Ne morejo s tem zapolniti to 40-odstotno vrzel. Ta podjetja potrebujejo najprej deprecijacijo, eh, nižje cene za to, da eh, bodo spodbudena k eh, naložbam. Najlepša hvala, gospod predsednik, da sem lahko podal ta komentar. Tudi mi smo fleksibilni, ko dajemo besedo v prosti razpravi. Gospod poročevalec, izvolite. Kamen. Najlepša hvala za vse komentarje. Ne bom se dotaknil vseh, rad pa bi povedal, da je pomembno, da tekmujemo z visokimi plačami, ne pa z nizkimi plačami. Seveda lahko uh, vedno nižamo uh, lastne cene, ampak potem nižamo tudi uh, plače. Mislim, da bi morali prioritizirati uh, boljša delovna mesta. Mislim, da je eh, naslednja stvar pomembna eh, stvar, ki se je pokazala v tej razpravi. Glavne skupine ne eh, dvomijo v pakt stabilnosti. Vsi to tolmačimo na isti način. Razprava o pozitivne, pozitivni fiskalni naravnanosti ne sme posegati v pakt stabilnosti. To je dobro, zato ker lahko na tem delamo v prihodnosti. Drugič, eh, vrniti se moram v kuhinjo. Vrniti se moram k hladilniku in pečici. Jasno je, da prihaja do različnih eh, razvojev dogodka v različnih državah članicah. Eh, slišali smo, da rasti ni dovolj. To je res. Skupno gledano in tudi, če pogledamo posamezne države članice, je to res. Ampak v drugih državah članicah pa je eh, stopnja rasti visoka. Imamo tudi visoko stopnjo naložb v nekaterih državah članicah in to je povezano s stabilnostjo javnih financ. V nekaterih državah članicah in eh, sama slika evropskega gospodarstva je drugačna, imamo zelo visoko stopnjo eh, zaposlenosti pogovoriti se moramo, zakaj obstajajo te razlike. Morda rešitev ni vedno ta, da se še dodatno zadolžujemo. Morda je za dolgoročno konkurenčnost pomembno prioritizirati strukturne reforme, ne pa fiskalni stimulus. To še ne pomeni, da javnih financ ne bomo uporabljali na najboljši možni način za to, da bi spodbudili krasti. Gospod Rosati se je tega dotaknil in mislim, da moramo biti precej modrejši, eh, ko zagotavljamo ustrezne javne finance, ki podpirajo rast. To bom upošteval eh, in pripravljen sem sklepati kompromise. Veselim se nadaljevanja razprav s poročevalci v Senci in z drugimi člani in članicami tega odbora. Hvala. Najlepša hvala. Cenim eh, to vašo pripravljenost na sklepanje kompromisov. Veselimo se, veselimo se nadaljnega dela, kot poročevalec eh, dobro ve, je dopolnilna komponenta pakta stabilnosti in rasti ta, da ga je treba izkoristiti v skladu s pravili za fleksibilnost, ki jih imamo. Prepričan sem, da bo pogojavska ekipa pripravila razumne kompromise na podlagi konsenza, ki smo ga dosegli tudi pri prejšnjih poročilih na to temo, kot smo slišali. Glasovali bomo 6. februarja v odboru in eh, upam, da bo plenarno zasedanje glasovalo 13. februarja. Prav, sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Poročevalec je Filip Lamberts gre pa za vzpostavitev programa Unije za podpiranje specifične ja-, dejavnosti za večje vključevanje potrošnikov in drugih končnih uporabnikov finančnih storitev v oblikovanju politike Unije na področju finančnih storitev za obdobje 2017-2020. Predsedovanje bom eh, predal Markusu Ferberju, besedo pa Filipu Lambercu. Izvolite. Kolik. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Kolegi in kolegice, včeraj popodan smo razposlali kompromisne predloge, poskušali smo eh, v njih vključiti praktično vse predloge sprememb tistih, ki eh, nasplošno podpirajo ta program. Vem, da nekateri programa ne podpirate, ampak večina je za. Obenem smo želeli upoštevati tudi prispevek IMKA in ko ima eh, pristojnosti za eh, člena 6 in 7 in pa eh, si deli pristojnosti z nami pri 1, 2, 3, želi smo biti, želi smo biti čim bolj vključujoči, zato da bi pospešili postopke. Besedilo je podobno predlogu komisije, tako da se bom lotil pregleda od člena do člena. Prvi člen sofinanciranje programa eh, finančno izobraževanje in usposabljanje. Imamo tudi splošne interese in pa imkov eh, predlog spremembe 14, ki govori o sodelovanju eh, z organizacijami potrošnikov. Na to drugi člen cili na področju fiskalne uredbe bi moral Eh, program zagotoviti večje sodelovanje končnih uporabnikov, ne zgolj na ravni Evropske unije, ampak tudi na drugih ravnih, tudi na eh, večstranski ravni. Upoštevali smo tudi IMCO 25, ki eh, govori o obveznostih v zvezi z upravičenci do programa. Na to člen 3 o upravičencih upoštevali smo idejo več poročevalcev v senci in tudi IMCO 25 ki govori o tem, da bi morali eh, upravitnici programa razširiti eh, obseg eh, aktivnih članov tudi v državah članicah, zato da bi zagotovili, da ne ostane zgolj vse skupaj tukaj v bruselskem mehurčku, da dobimo na svojo stran čim več držav članic. V zvezi s členom 7 nimamo več predlogov sprememb, kar se tiče izvajanja programa, sprejeli smo besedilo IMKA. Pri 9 smo sprejeli predlog Sirpe in Enrikeja, ki govori o drugih eh, potencijalno eh, kvalificiranih eh, organizacijah, če je vse skupaj podaljšano. Ocena komisije bi morala oceniti morebitno povečanje finančne ovojnice na naslednje obzorje gledamo z odprtimi mislimi, kar se tiče potencialnih uporabnikov oziroma upravičencev in kar se tiče samih eh, sredstev. Potem, ko smo se eh, posvetovali s službami eh, komisije in z prihodnjimi upravičenci, smo uvedli še en nov člen, člen 10, ki govori o obdobju do 1. decembra 2020 trenutne, trenutne, eh, trenutna nepovratna sredstva se bodo iztekla aprila letos. S tem bi zagotovili, da ne bo finančne vrzeli med eh, koncem izvajanja trenutnega eh, sistema in začetkom izvajanja novega sistema. Načrtujemo pisni postopek. Poslali vam bomo eh, drugi sklop kompromisov do sredine eh, naslednjega tedna. 23. januarja v povdne bo rok, tako da bomo lahko glasovali 25. januarja. Mislim, da zadeva ne bo sporna, tako da bomo lahko eh, vse skupaj obravnavali na plenarnem zasedanju, tako da ne bo prišlo do te eh, vrzeli pri financiranju. Hvala. Äh, Najlepša hvala, gospod poročevalec. Sedaj pa poročevalci v e, senci. Gospod Stolajan bo nadomestil e, gospod Petikajnen v imenu skupine ELS. <clears throat> You, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa Petikajnen je pripravila nekaj predlogov spremembe, nasplošno podpira predlog komisije meni, da bi bilo prav, da omenimo dva upravičenca eh, programa. S tem bi eh, škodili delu teh dveh organizacij brez eh, nekih prednosti. Predlog komisije govori o začetku financiranja že v začetku tega leta. Razpis za upravičenci, upravičence bi vse skupaj podaljšal, kar bi pomenilo, da bi bili viri financiranja prekinjeni. Kot pravi komisija, ni drugih organizacij, ki bi lahko izvajale dejavnosti na ravni unije, tako kot eh, ti dve organizaciji. Gospa Petikajnen želi izpostaviti eh, pilotno naravo tega projekta. To financiranje je bilo, bilo oblikovano eh, na podlagi poziva Evropskega parlamenta in večine političnih skupin. S financiranjem je treba začeti eh, oziroma nadaljevati eh, onkraj trenutno predvidenega eh, obdobja 2017-2020. Razpis je treba odpreti za vse morebitne upravičence, ki izpolnjujejo kriterije. Ti dve organizaciji pa morata poskušati povečati obseg dejavnosti na več držav članic. Hvala lepa v imenu skupine SND pa Ole Ludvigsson. Tak for ordet, herr ordförande. Najlepša hvala za besedo, gospod predsedujoči. No, gre za zagotavljanje zaupanja med eh, potrošniki, zagotavljanje zaupanja v finančne sisteme v Uniji. Podpreti eh, moramo te predloge za boljše financiranje in boljši eh, nadzor. Ta finančna in ekonomska zakonodaja je izjemno pomembna. Na nek način Eh, moramo zagotoviti boljšo eh, razumljivost te zelo tehnične eh, finančne zakonodaje. Zagotoviti moramo tudi neodvisnost od komisije. Zaupanje javnosti v te organizacije je odvisno ravno od neodvisnosti, neodvisnosti od katerih koli zunanih dejavnikov in sil. Dogoročno gledano moramo ukrepiti finančno neodvisnost. Dejstvo je, da potrebujemo korak naprej, ampak zadeve niso tako preproste. Te institucije želijo biti neodvisne od eh, komisije. Komisija pa ima veliko nadzornih eh, pristojnosti vizavitih eh, dveh organov kar eh, lahko poraja vprašanja v zvezi z njihovo neodvisnostjo. Je pa res, da so finančni viri omejeni, ne moremo početi vsega, kar bi eh, želeli in ne moremo zagotoviti, da bi eh, ti dve organizacije, organizaciji zagovarjali pravice potrošnikov v vseh državah članicah. Tako da bodo svojo vlogo morale odigrati tudi druge organizacije. Prepričan sem, da bomo s poročevalcem in drugimi poročevalci v senci prišli do dobrega besedila. Hvala. Hvala gospodu Lambrecu, ker resnično upravlja dobro delo. Hvala, Ole. Enrique Calve, Žal Šambon v imenu liberalcev. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kratek bom. Moja skupina podpira besedilo komisije, tako kot je bilo spremenjeno, kot ga je zelo uh, pazljivo in modro spremenil gospod eh, Lamberts. Včeraj smo pregledali kompromise in eh, vse skupaj gre v pravo smer. Edini morebitni problem, na katerega bi lahko naleteli, je politične narave. Besedilo komisije mora prav tako podpreti, podpreti našo uh, odločitev. Te skupine, ki imajo toliko pristojnosti, uh, ne smejo verjeti, da predstavljajo civilno družbo. Mi smo tisti, ki predstavljamo civilno družbo in na to ne smemo pozabiti. Uh, to je naša odgovornost in uh, vsi jo moramo imeti v mislih. Tukaj smo, da zagovarjamo njihove interese, da jim pomagamo. Zagotoviti moramo, da strokovnjaki opravijo svoje delo. Več glav, več ve, to je res, ampak eh, ti ljudje ne smejo razlagati eh, stvari, ki niso v skladu z našimi stališči. Veselim se sodelovanja z drugimi skupinami, prepričan sem, da bomo s pomočjo pozitivnega eh, ozračja, ki ga je zagotovil poročevalec, eh, še naprej dobro delali. Če nekaj dobro deluje, potem eh, moramo to pustiti pri miru. Zagotoviti je treba, da vse skupaj ne bo ostalo v nekem bruselskem mehurčku vlagatelji eh, in drugi uporabniki eh, morajo zadeve poznati povsod po Evropski uniji. To mora biti nekakšna javna storitev. In eh, veliko naših predlogov spremembe se nanaša ravno na to in številne izmed njih je gospod Lambert že sprejel. Bolje je treba financirati ta finančni nadzor. Finance Watch je že pokazal uh, svojo strokovno znanje, biti pa morajo biti, uh, biti morajo pripravljeni vseeno na spremembe v prihodnosti. Nihče ne sme uh, posumiti, da, na, da jih uh, parlament ali pa komisija uh, neposredno financirata, ampak eh, to lahko rešimo eh, s predlogi sprememb, ki jih je gospod Lamberts že eh, sprejel, da torej zagotovimo boljše financiranje teh organizacij. Kot sem že dejal, besedilo rešuje vsa tehnična vprašanja, gospod Lamberts je za to poskrbel in predlogi sprememb odbora IMKO so za to poskrbeli. Civilna družba, ki jo tukaj predstavljamo, bo zadovoljna s tem poročilom. Hvala. Najlepša hvala. Math Carty v imenu skupine Goje. Bok. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala poročevalcu za upravljeno delo, eh, hvala za kompromisne predloge, ki so jih poročevalci v senci dobili uh, včeraj. Če bo parlament sprejel kompromise uh, poročevalca, bomo s tem izboljšali predloge komisije. Finance Watch in Better Finance upravljata eh, delo, ki gre onkraj zagovarjanja eh, lastnih interesov in eh, podpreti je treba te institucije. To politično delo je za nas vse zelo dobro. Te organizacije imajo pomembno logo ne zgolj v evropskih organih, ampak tudi v drugih organih, ki sprejemajo odločitve in upam, da bo to končno poročilo odražalo. Podpiramo tudi predloge, ki se nanašajo na aktivno sodelovanje potrošnikov strinjamo se, da je del uloge teh organizacij eh, tudi ta, da se borijo proti eh, nepravičnim komercialnim praksam, ki škodijo potrošnikom. Prizadevamo si za boljše financiranje teh organizacij. Organizacije morajo biti neodvisne od komisije. To je za nas zelo pomembno. Eh, pomembno je namreč, da ti dve organizaciji zagovarjata potrošnike, ne pa komisijo. Organizacije morajo Eh, objaviti tudi opis svojih dejavnosti, to lahko podpremo, predlogi sprememb odbora jim, ko to uh, razjasnijo, boljše so tudi zahteve, uh, ki jim morajo slediti. Podpiramo tudi uh, razjasnitve omejitev posrednega in neposrednega financiranja. Še enkrat hvala poročevalcu za upravljeno delo hvala za pripravo kompromisov, upam, da bomo lahko dosegli dogovor. E v imenu EFDD, Beatrix von Storch. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Kot ste videli in kot se je pokazalo tudi že pri zadnji razpravi, tega poročila komisija ne morem podpreti. In tudi ne razumem, eh, kako eh, lahko eh, subvencioniramo z javnimi sredstvi organizacije, kot je recimo Finance Watch. Ne moremo financirati lobistov z sredstvi naših davkoplačevalcev. To mi enostavno ne gre v glavo. Z milijoni eh, bi naj eh, podprli eh, organizacijo lobistov za potrošnike. Zakaj pa ne bi namenili teh sredstev organizaciji neposredno in se pri tem izognili lobistom? Potrebno si tudi ogledati, kdo eh, so eh, člani eh, Finance Watch. Atak Franz, Heinrich Bolstiftung ali pa Roza Bolstiftung iz Levice, moji konzervativni kolegi, bi si morali zastaviti vprašanje, ali je to zares področje, ker želijo delovati in ki ga želijo financirati za sredstvi naših davkoplačevalcev. Jaz mislim, da ne. Mislim, da bi morali predloge Evropske komisije zavrniti in. Eh, vesela bi bila, če bi se mi pri tem pridružili. Jaz bom to vsekakor storila. Najlepša hvala. Ali želi spregovoriti kdo v imenu skupine JNF? Ne, potem pa prosta razprava. Uh, besedo dobi pa ponovno poročevalec. So, that... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da dovolj velika koalicija podpira ta predlog pričakujem tudi vaše komentarje o prvem sklopu kompromisov čim prej, tako da jih bomo lahko eh, vključili v besedilo in nadaljevali z našim delom. Gospa von Storch, eh, že večkrat sem vam odgovoril. To niso organizacije, ki si prizadevajo za dobiček. Eh, ko govorite o lobistih, govorite o organizacijah, ki želijo zaslužiti Eh, denar. Nihče tukaj ne bo nič pridobil, razen potrošniki in davkoplačevalci. Dejali ste, da uporabljamo davkoplačevalski denar za to. Eh, Pravimo, da res je, deloma eh, financiramo te organizacije z davkoplačevalskim denarjem. Kot veste, dobro, dobra finančna pravila prinašajo veliko tudi davkoplačevalcem. Kaj se je zgodilo zaradi pravil, ki smo jih imeli pred finančno krizo? Kdo je plačal za to? Davkoplačevalci. In ni šlo za milijone, šlo je za milijarde in bilijone uh, davkoplačevalskega denarja, ki uh, je izginil zaradi tega, ker ni bilo pravega nadzora finančnih institucij. S tem, da porabimo nekaj uh, milijonov za zaščito davkoplačevalcev, uh, se mi zdi to prava odločitev. Ampak vem, da se ne strinjate s to idejo o zaščiti davkoplačevalcev. Eh, vi raje ščitite zasebno industrijo in eh, njihove podrepnike. Ampak eh, tu smo si pač različni. Uh, also hat es Protokoll erlaubt. Ja, najlepša hvala. Dovolil si bom eh, pripombo, da nihče bolje ne eh, zastopa evropskih davkoplačevalcev kot Evropski parlament, eh, kajti na vse zadnje so to naši voljivci, ampak to je bila moja osebna pripomba. Podal pa sem tudi nekaj predlogov sprememb na poročilo. 25. januarja bomo glasovali v odboru Ekon, na plenarnem zasedanju pa je predvideno glasovanje marca. Najlepša hvala. Sedaj pa smo pri točkah 6, 7 in 8. Gre za razrešnico za eh, Evropski eh, bančni organ, za Evropski organ za zavarovanje in poklicne pokojnine in Evropski organ za vrednostne papirje in trge. Uh, Sander Luns je poročevalec, beseda je vaša. Is, is Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Govorimo o teh treh razrešnicah kot. Uh, veste, nimamo na voljo veliko besed pri tovrstnih besedilih, tako da sem izpostavil zgolj eh, nekatere ključne zadeve v teh treh razrešnicah. Eh, pričakujem veliko predlogov sprememb z vaše strani. Eh, danes nimamo veliko časa, tako da se bi rad osredotočil zgolj na tri točke. V teh osnutkih mnenja menimo, da ti organi ne smejo razširiti svojega mandata glede na naloge, ki jih eh, imajo. Še posebej moramo paziti na načelo sorazmernosti. Verjamem, da je eh, napredek že bil dosežen v zvezi s tem, zanima pa me, kakšno je mnenje poročevalcev v senci. Drugič, menimo, da bi morali eh, ti organi eh, sredstva uporabljati racionalno, modro, eh, vsaka prošnja za dodatna sredstva pa mora biti upravičena. Eh, upoštevati je treba tudi ukrepe za racionalizacijo. Nekateri organi imajo vedno več različnih pristojnosti, nadzornih, konvergenčnih in tako naprej. In, uh, tako moramo pravilno eh, porazdeliti tudi sredstva. In še revizija eh, finančnega sistema za organe, če si pogledamo eh, akcijski načrt, ni ravno jasno, kdaj bo komisija pripravila bilo knjigo za te organe in za njihovo upravljanje. Sem pa prepričan, da bo besedilo komisije pripravljeno predmet eh, široke razprave, ne zgolj v okviru finančne industrije, ampak tudi eh, v okviru nadzornikov. Zato smo se v osnutku dotaknili tudi tega vprašanja. Veselim se vaših komentarjev, predlogov sprememb, eh, rad pa bi omenil tudi, da je moj cilj zagotoviti veliko večinsko podporo v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa. Naš eh, poročevalec skupine ELS še ni prispel, eh, je na konferenci predsednikov odborov, zato dobi besedo eh, poročevalec skupine SND, gospod Frnzulika. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Dovolite mi, <clears throat> da se najprej zahvalim poročevalcu za mnenja glede razrešnice za leto 2015 za eh, nadzorne organe Evropske unije. Dame in gospodje, letna razrešnica je zelo pomembna, kaj ti predstavlja priložnost, da identificiramo in eh, določimo morebitne probleme in podamo predloge za spremembe. EBA, ESMA in EIOPA imajo eh, mandat, ki se nanaša na združevanje trga, zagotavljati pa morajo tudi sistemsko stabilnost in pa varstvo potrošnikov. In eh, glede na to, da eh, njihov eh, proračun še zmeraj ima možnost nadgradnje, je potrebno zagotoviti, da v prihodnosti ne bodo odvisni od plačevanja pristojbin strani nacionalnih nadzornih organov. Integracija eh, trga je močno prisotna v eh, mandatu vseh eh, treh agencij in to je povezano tudi z stabilnostjo evropskega trga. Zaradi tega je izjemno pomembno, da zagotovimo finančno stabilnost, ki je tudi ena izmed nalog vseh teh treh nadzornih organov. EIOPA bi eh, morala zagotoviti stroži nadzor v primeru, ko nacionalni nadzorni organi ne delujejo ustrezno oziroma ko ustvarjajo celo težave na trgu, kot recimo v Romuniji. Tako se je zgodilo leta 2015 eh, na eh, področju zavarovanja v Romuniji. Romunski parlament eh, je sprožil postopek eh, za odstavitev eh, predsednika Romunskega nadzornega organa ravno zaradi tega razloga. Kar zadeva EBO, mora, moramo oceniti uh, vpliv EBE na evropski nadzorni okvir nasplašno. Evropski nadzorni organi morajo objavljati eh, redna poročila glede svojih dejavnosti in eh, glede eh, svojih področji pristojnosti. Zatem želimo zagotoviti preglednost pri delu nadzornih organov in zaradi tega podpiram predlog, da bi obveščali javnost in sicer preko spleta. Pripravljen sem sodelovati z drugimi člani, še prav posebej z poročevalcem. Eh, in sicer pri pripravi dobrega kompromisa na to zelo pomembno temo. Dovolite mi, da se vsem zahvalim. E Najlepša hvala. Eh, poročevalcev senci skupine ELS še zmeraj ni, iz skupine liberalcev tudi ne vidim nikogar, kaj pa zeleni. Filip, boš ti spregovoril v imenu Svena? O. Radi bi se zahvalili poročevalcu za njegov osnutek oziroma za njegove osnutke in deloma se strinjamo z njegovim eh, mnenjem, še prav posebej, ko gre za potrebo po spremembi trenutne eh, finančne eh, uredbe z določitvijo pristojbin za vse udeležence na trgu in še prav posebej za evropske nacionalne organe. Menimo, da je pomembno tudi izboljšati kakovost in pa razumljivost evropskega nadzornega okvira, vendar pa se v določenih točkah z poročevalcem ne strinjamo. E, namreč še prav posebej, ko gre za oceno proračunskih potreb e, vseh treh nadzornih organov. Ti organi so bili vzpostavljeni takoj po e, izbruhu krize in e, odnegdaj smo zagovarjali e, povečanje sredstev za te tri organe. E, Eh, in sicer zaradi tega, ker želimo sorazmernost z eh, naraščujočimi nalogami eh, nadzornih organov. Govorimo o bančni uniji, privatizaciji in pa o dodelitvi sredstev. Potekali so pregledni sestanki lobistov in to pozdravljamo, želimo pa tudi varen kanal za žvižgače. Poleg tega želimo enakopraven dostop eh, do dokumentov eh, znotrajnih sej teh organov eh, za različne deležnike, tudi za poslance Evropskega parlamenta. Mislim, da je potrebno zagotoviti več sredstev za nadzor in za izvajanje evropske zakonodaje ter za varstvo potrošnikov. Nadzorni organi ne uporabljajo vseh pristojnosti, ki so jim na voljo, še prav posebej ne, ko gre za kršitve eh, evropske zakonodaje ali pa za varstvo potrošnikov. Zagotoviti moramo, da bodo ti organi eh, popolnoma eh, izkoristili svoj mandat in v zvezi s tem bomo vložili tudi nekaj predlogov sprememb. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Langen prihaja, ampak Marka Valje ni in tudi iz skupine EFDD ni nikogar, pa tudi Barbare Kapel ne vidim. Gospod Anemans, boste vi spregovorili njenem imenu? Ja, rad bi upravičil gospod eh, Kapel, jaz pa bom podal nekaj pripomp v njenem imenu. Rad bi. Uh, ne ravno pohvalil delo gospoda Sandersa, vendar eh, pa eh, me vse skupaj spominja na poročilo gospoda Ferberja iz eh, preteklega obdobja. Pravzaprav ni velikih razlik, tukaj gre za ESMO, za težave z podatki, podatki bi morali biti na voljo. In tako naprej. Dobro je, da je več podatkov na voljo, no, se upravičujem. Ampak kot Pri ostalih poročilih eh, pa komaj da opazim kakšno razliko v primerjavi z preteklimi leti. Eba recimo, eh, komaj da lahko rečemo, da so rezultati zadovoljivi. Kaj ti, če eh, ne želimo širšega mandata, potem bo ta organ težko kaj dosegal in tega v letošnjem poročilu ni. Eh, gre zgolj za eh, sorazmerno porazdelitev sredstev za JOPO, ESMO, EBO. Tukaj gre za zelo nejasno formulacijo. Še prav eh, posebej, ko gre za deležnike na trgu. Vložil bom nekaj predlogov sprememb, se skupaj bomo poskusili eh, malce popraviti, ampak nismo prav presenečeni, kar zadeva vsebino eh, tega poročila. Dobro, najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu v senci skupine ELS, Vernerju Langenu. Ja, najlepša hvala. Opravičujem se za to, da nisem bil točen. Da, se nišem, nisem bolje organiziral. Nekoliko smo bili razočarani na začetku nad poročilom računskega sodišča. V tem poročilu ni nič koristnega. Sicer so upisali situacijo, ampak malo smo lahko izuzeli iz teh poročil in res sem razočaran in želel bi podrobnejša poročila v prihodnosti. Leta 2011 sem bil poročevalec za drugo razrešnico eh, te eh, nove evropske eh, inštitucije. Takrat je šlo za izgradnjo, situacija je bila povsem drugačna in računsko sodišče je neporavnane stroške z preteklega leta takrat ocenilo z eno pripombo, takole mimo grede. Eh, no, mislim, da si lahko s tem uh, kaj malo pomagamo. Nadzorni organi so se izkazali in poročevalcu uh, najlepša hvala, kajti v svojem poročilu je to je tudi jasno povedal. Imam pa tri pripombe. In sicer glede na izkušnje iz preteklih let. EOPA najprej. EOPA je v uh, preteklosti pogosto uh, izvajala uh, preglede uh, in uh, zahtevala več zaposlenih in časa glede na zahteve uh, zakonodajalcev. Uh, ja, uh, seveda so uh, pregledi. Uh, Dobrodošli, ampak zaradi tega še ne moremo dovoliti zaostankov pri uh, običajnem delu. Eh, pri eh, delegiranih aktih eh, pa opažam recimo pri dosijeju, ki sem ga obravnaval tudi sam in sicer gre za direktivo o zavarovanju, je EU e pa precej širše zastavila svoj mandat od obstojiče zakonodaje. Predsednik je sicer zavrnil vsega, pritožbe, ampak videli bomo, kaj, eh, kakšen bo končen rezultat. Pri esmi tega še nisem opazil, ampak eh, vsekakor moramo kot zakonodajalci paziti na to, da bo izvajanje zakonodaje imelo prednost eh, pri vseh treh, treh nadzornih organih. Pri esmi je. Eh, zmožnost eh, delovanja eh, postala nekoliko boljša, pomagljivosti iz preteklih let so v veliki meri eh, odpravljene, težave pa se pojavljajo pri Evropskem bančnem organu EBI. Imamo bančni nadzor za strani Evropske centralne banke, lahko se prepiramo o tem, ali je potrebno to ločiti, denarno politiko in bančni nadzor, ampak dobro, moje osebno mnenje bomo sedaj pozabili. Ampak pri Evi si vseeno zastavljamo vprašanje, v kakšni obliki bo ta tehnični organ, kajti tukaj gre za tehnične organe, ki nam dajo tehnične nasvete komisije in nam in vsem udeležencem na trgu, kdaj bo ta tehnični organ ustrezno uvrščen v obstoječo strukturo, kajti podvojevanje eh, lahko eh, vodi le v izgubo. In mislim, eh, da bi lahko bili enotnega mnenja. Eh, ne pravim, eh, da lahko dosežemo enotno mnenje pri sedežu, kajti zaradi Brexita bomo tako ali tako imeli težave. Ampak Eba je sklenila pogodbo o najemu stavbe do leta 2026 v Londonu. In to bi si morali nekoliko podrobneje ogledati. Računsko sodišče pa je eh, to eh, le eh, zapisalo kot opasko, več pa ne. Glede na političen razvoj v Evropski uniji, mislim, da je to potrebno upoštevati in mislim, da bi morali to v prihodnosti v večji meri upoštevati. Zahvaljujem se poročevalcu na. No, računskemu sodišču se moramo sicer zahvaliti, ampak mislim, da lahko uh, podpremo uh, kljub semu razrešnico za vse te tri organe. Najlepša hvala. Hvala lepa, nihče več ne želi besede. Torej, rok za vložitev predlogu sprememb. O, o, pozabil sem na poročevalce Sanders. Kako sem lahko pozabil? Ja, čisto na kratko ne posem eh, nepričakovano, gre predvsem eh, za financiranje in pa pristojnosti, eh, kar zadeva integracijo teh organov v obstoječo strukturo. To je vprašanje, ki ga nisem predvidel, ampak vsekakor bo to zanimiva razprava in veselim se vseh predlogov sprememb. Tako, to me vodi nazaj k roku za vložitev predlogov sprememb, torej bodite pozorni. 17. januarja do 12. ure morate vložiti eh, predloge sprememb, eh, kljub sem eh, volitvam, ki bodo potekale. Poročevalec v senci skupine ILS e ima vprašanje, tehnično vprašanje. Kdaj bomo lahko pričeli vlagati predloge sprememb? Ne, da bomo imeli le tri ure časa zaradi izvolitve predsednika. Ja, e, mislim, da že lahko vlagate predloge sprememb, kajti v ponedeljek bomo seveda vsi potovali. In potem so tu notranji postopki in tako naprej. Torej, e, prosim, e, sekretarjate, da poskrbite za to, da bomo lahko predloge sprememb vlagali že ta teden. Najlepša hvala. 6. februarja bomo obravnavali predloge sprememb glasovanja v Ekono, bo potekalo 27. februarja in glasovanje v odboru KONT 23. marca. Tako. To so. To je tudi naš skrajni rok, vse je potrebno pripraviti za kont in eh, razrešnica bo potekala kot običajno eh, na aprilskem zasedanju. Najlepša hvala, sedaj pa smo pri deveti točki Evropski skladi tveganega kapitala in Evropski skladi za socialno podjetništvo. Ja, poročevalka je gospa Peti Kajnen, ki je ni. Slišim, da bo prispela čez pet minut, torej tri minute bomo imeli odmor, kajti nikogar ni tukaj. Kratek odmor torej.

<laughs> Yeah, ladies and gentlemen, as I've now been informed that uh, the. Yeah, ja, dame in gospodje. Sedaj so me obvestili, eh, da eh, je tisti, ki bo nadomestil poročevalko, že v dvorani. Se upravičujem, da vas prekinjam pri vaših razpravah. Torej smo eh, pri deveti točki uredbi o Evropskih skladih tveganega kapitala, Evropskih skladih za socialno podjetništvo in Birkhard Balc bo nadomestil gospod Pietikajnen. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Gospa Pietikajnen bi se najprej rada upravičila, da ne more biti z nami iz nepričakovanih osebnih razlogov, eh, ki, zaradi katerih je morala odpotovati nazaj na Finsko. Evropska komisija je predlagala tri večje spremembe, eh, kar zadeva Evropske sklade tveganega kapitala in Evropske sklade za socialno podjetništvo. Najprej želijo razširiti obseg eh, upravljanja eh, teh evropskih skladov EOVK in EOSEF. Poleg tega želijo razširiti tudi obseg podjetij, v katera je mogoče vlagati in eh, tretjič eh, registracijo in pa čezmejno trženje želijo olajšati. Gospa Pietikajnen eh, podpira te predlagane spremembe, vendar pa si želi, da bi parlament preveril, kako bi lahko še ukrepil ta evropski okvir ta predlog spremembe je potrebno obravnavati v eh, širšem okviru eh, Evropske unije kapitalskih trgov. Velika, eh, predlo, velika večina predlogov sprememb se nanaša na registracijo teh skladov in želi si, da bi ESMA prevzela to odgovornost. Predviden je enotni pravilnik za obe vrsti skladov in za trženje v celotni Evropski uniji. Ta evropski, primer, eh, bi, ta evropski pristop bi še ukrepili, če bi ESMA eh, dobila nalogo za registracijo eh, teh skladov. ESMA bi bila odgovorna za registracijo države članice, pa bi še zmeraj izvajale nadzor gospa eh, Peti Kajnen eh, želi eh, najprej o tem razpravljati s poročevalci v senci in šele kasneje bo vložila morebitne nove predloge sprememb glede razdelitve pristojnosti in z veseljem bi prisluhnila vašim mnenjem glede te pobude, kar pa zadeva predlog komisije. kar zadeva pristojbine, eh, ki jih lahko države gostiteljice naložijo eh, tem skladom, gospa Pitekajnen podpira eh, to prepoved. Želi pa. tudi zagotoviti, da je UVK in EUSEF zagotavljata tako trženje, kakor tudi upravljanje to pomeni, eh, da eh, lahko upravnik sklada v neki državi članici ne le trži, ampak tudi upravlja eh, sklad v drugi državi članici. Tako. Je potreben eh, pristop eh, v eh, ta novi eh, režim v primeru, da želi eh, menedžer iz ene države članice upravljati sklad tudi v drugi državi članici. To pa bi pomenilo dodatno breme, predvsem za majhne sklade eh, in eh, bi pomenilo tudi nove ovire na eh, evropskem eh, trgu. Uprava teh ovir pa je temeljni cilj. Eh, Evropske unije kapitalskih trgov. Gospa Pjeti Kajnen predlaga določitev lastnih skladov eh, in sicer skladov za manj kot 250 milijoni evrov. Za eh, večje sklade pa bi morala ESMA določiti dodatna sredstva. In na zadnje, gospa Pietikajnen predlaga eh, tudi določene spremembe eh, za EUSEF. In sicer, da bi znižali prak minimalnih eh, zahtevanih ulaganj z 100 tisoč eh, na 50 tisoč evrov. Posvetovanje Evropske komisije kaže, da lahko minimalni prak 100 tisoč eh, evrov predstavlja oviro za manjše sklade. Eh, skladi EUSEF eh, so ponavadi manjši od skladov EUVEKA in zaradi tega bi bilo smiselno zmanjšati ta minimalni prak. Gospa Pjeti Kajnen bi se rada sporočevalci v Senci in drugimi kolegi pogovarjala o tem, ali bi bilo potrebno ta predlog povezati z dodatnimi zahtevami za eh, zaščito vlagateljev. Eh, potem pa je tukaj še pozitivn eh, socialni vpliv in večja izbira primernih sredstev. To je področje, ki ga je zelo težko tolmačiti in razložiti. vse skupaj potrebno povezati z Evropskim eh, investicijskim eh, skladom in pa Evropsko podjetniško pobudo. Eh, gospa Petikajnem bi z veseljem prisluhnila predlogom kolegov in pa novim idejam in predlogom. Hvala lepa, Björkhardt. Andreja Kocolina iz skupine S&D dobi besedo kot poročevalc v senci. Najlepša hvala za to predstavitev. Cenim predvsem prizadevanja za odpravo ovir pri eh, vstopu v te eh, sklade in eh, za harmonizacijo trga na področju skladov EUVEKA sprejeti moramo eh, stališče Evropskega parlamenta na to eh, temo in pri tem bi rad eh, ponovil nekatere predloge, ki jih je podala že kolegica Beres v prvi izmenjavi mnen. Evropska komisija želi predvsem poenostavitev in pa harmonizacijo birokratskih postopkov in sicer za sklade EUVK in EUSEF poleg tega želi poenotiti in eh, olajšati vlaganja. Mislim, da lahko besedilo z določenimi predlogi sprememb še izboljšamo. Recimo predlog komisije, da bi ESMA imela nalogo, eh, da pripravi formalo, formulo za izračun eh, minimalnega kapitala. Mislim, da bi bilo koristno, če bi to vključili v uredbo samo ne da čakamo na ESMO, kajti ESMO je potrebovala čas, da pripravi takšno formulo. Mislim, da potrebujemo pravno gotovost že sedaj, ne pa, da bi morali na to čakati še eno leto. Predlog komisije predvideva uh, tudi, eh, da ne morejo biti uh, zahtevane kazni strani nadzornih organov. Potreben je nadzor nad temi skladi, še prav posebej pri njihovem razvoju. Potrebno je poskrbeti tudi za pokritje stroškov. Zato si želim, da bi imeli razpravo o ulogi eh, pristojnih organov in da bi eh, pripravili ustrezen eh, sistem nadzora. In potem še sorazmernost. Majhni ulagatelji morajo vsega, imeti uh, možnost uh, lažjega dostopa. Uh, mislim, da je potrebno poenostaviti zakonodajo in na tem področju se moramo prizadevati v prihodnih tednih. Le na ta način uh, bomo lahko dosegli enotne uh, temelje uh, za uh, to besedilo. In o tem se bomo seveda pogovarjali s poročevalko. Najlepša hvala v imenu liberalcev, kaj te skupine EKR ne vidim v dvorani. Eh, dobi besedo Kora eh, Van Juvenhajzen. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi gospoda Balca prosila, da eh, prenese čestitke poročevalki za vsa njena prizadevanja pri pripravi tega poročila. Mislim, da se vsi strinjamo, da bi morala Eh, Unija kapitalskih trgov zagotoviti eh, raznolika eh, sredstva za vsa različna podjetja v Evropski uniji, pa naj bodo to začetna podjetja, majhna ali srednje velika podjetja ali pa veliki koncerni. Torej, potrebno jim je zagotoviti kapital v času rasti tako, da se ta podjetja ne bodo selila na Kitajsko in drugam. Poskrbeti moramo za financiranje v vseh stopnjah razvoja. Naša skupina se strinja, da je potrebno izboljšati eh, privlačnost eh, obeh skladov, kajti eh, ti skladi se zelo počasi razvijajo in izjemno neenakomerno v posameznih državah članicah, še prav posebej to velja za Evropske sklade za socialno podjetništvo. Predlog Evropske komisije vsebuje že veliko točk, ki jih podpiramo recimo eh, spremembo eh, portfeljev eh, in razširitev možnih vlaganj. Poročilo pa obravnava še nekatere druge težave, kot recimo pristojbine držav članic in pa minimalne zahteve za financiranje menimo, da bi bilo znižanje minimalnega praga za EUSEF dober korak naprej. Hkrati pa mislim, da bi lahko imeli še nekaj razprav o tem, ali uh, bi uh, lahko uh, sklad EUVEKA odprli za nove vlagatelje. Ne vem, ali je potrebno prak znižati z 100 tisoč na 50 tisoč, ampak o tem bi se lahko pogovarjali v uh, pogajalski ekipi. Veselim se že razprave na to temo v pogajalski ekipi in želim si, da eh, bi eh, ti skladi podpirali evropsko podjetništvo eh, in pa evropsko rast. In gospod predsedujoči, mislim, da je potrebno zagotoviti, da bo vse skupaj posem usklajeno z MIFIDom. No, to zadnjo prepombo res cenim. Poslušam vas, poslušam, ne skrbite. Pa pa dimo v lesu imenu skupine Guenge. We'll speak in Greek. Um... Hvala, govoril bom grško. To vprašanje eh, je zelo pomembno vprašanje, gospod predsedojoči, in sicer iz dveh razlogov. Prvič, zaradi tega, ker govorimo o poskusu, da zagotovimo večjo rast v Evropi in da podpremo projekte eh, socialne narave. To eh, poročilo govori eh, tudi o presoji vpliva teh dveh vrst skladov. Vidimo številke in statistike. In na ta način se eh, lahko tudi kaj naučimo o, o delovanju teh skladov v preteklih letih. Gospa Pieti Kajnen eh, si je močno prizadevala eh, pri pripravi predlogov sprememb in zahvaljujem se ji za to. Z tem poročilom. Moramo pozvati k reformi in sicer temeljiti reformi Evveke in Eusefa. Jaz menim, da je potrebno te eh, sklade odpreti eh, večjemu eh, številu vlagateljev, še prav posebej mikrovlagateljem. Na ta način bi lahko podprli majhna podjetja, ki v tem trenutku nimajo nobenega dostopa do tovrstnega financiranja. To je po mojem mnenju zelo pomembno, da prak za vstop v EUSEF znižamo 100 eh, tisoč na 50 tisoč evrov. O tem smo se pripravljeni pogovarjati z drugimi poročevalci v senci. Upam, da bomo lahko našli uravnoteženo rešitev. Obe vrsti skladov morata delovati preglednejše, in pa bolj uravnoteženo, predvsem v uh, geografskem smislu. Poleg tega potrebujemo tudi bolj eh, diferencirane kriterije, ki bodo pomagali okrepiti drugačno logiko projektov, ki imajo tudi socialno komponento. Le na ta način bomo vlagatelje spodbudili, da vlagajo v to področje, ki eh, se včasih obravnava kot visoko tvegano področje. Poskrbeti moramo eh, za večjo prisotnost v tistih državah, eh, ki so v, času, ki so v obdobju gospodarske krize. Določene uvire so še zmeraj previsoke za države kot je recimo Grčija, ki nujno potrebuje več vlaganj v tem trenutku. Poleg tega moramo zagotoviti tudi, da bomo imeli široko razprašenost teh projektov, tako kar zadeva različne sektore, tudi kako tudi kar zadeva geografsko porazdelitev. V nasprotnem primeru se bomo znašli v situaciji, v kateri bo večina sredstev zašla v roke tistih, eh, ki ta sredstva najmanj potrebujejo. Govorim o menedžerjih v bogatih državah, ki bodo predstavili projekti, projekte, ki nimajo nobene eh, razvojne eh, vrednosti ali pa vpliva eh, na dodano vrednost. Hvala lepa poročevalki in z veseljem sem pogovarjal s poročevalko in poročevalci v Sinci. Hvala lepa. Zeleni nimajo poročevalcev v senci, ampak Filip bo spregovoril v njihovem imenu. No, mislim, da sem jaz poročevalec v senci za zelene. V dosjeju predsednika ni nikogar navedenega iz vrst zelenih. No, ampak čestitam vam za imenovanje. No, se veste, jaz rad letim pod radarjem, kakorkoli že. Jaz sem pregleden Tako sem pregleden, da me sploh ne morete videti. Dobro. Hvala Burkhardu Petikajnenu za to poročilo. Strinjamo se z namenom poročevalke, zato da bi revidiran režim omogočil dve gesli za upravnike in za druge, zato da bi lahko zagotovili delovanje na čezmeni ravni. Podpiramo tudi predlog komisije, zato da bi razširili nabor upraviteljev, ki lahko uporabljajo naziva EUVEKA in EUSEF, vendar tukaj moramo biti previdni, zagotoviti treba nekaj varoval, zato da ti upraviteli ne bodo oznake EUVEKA in EUSEF zlorabili zato, da bi izboljšali svoj ugled, ne da bi dejansko tudi vsebinsko uvedli izboljšave. Strinjamo se z poročevalko v zvezi z zahtevami glede financiranja in glede sorazmernosti. Ločevati moramo med skladi, ki imajo več kot 250 milijonov in manj kot 250 milijonov evrov. Prav tako bi lahko za tiste večje zagotovili dodatne zahteve. O tem smo že govorili v prvem krogu, kar zadeva EUSIF in EUVECO. Namreč govorili smo o pragu naložb v te sklade. Rekli smo 100 tisoč. Zakaj? Zato, ker želimo, da mali vlagatelji, ki niso tako strokovno podkovani na področju vlaganja, ne bi sodelovali s skladi, ki so bolj tvegani, še posebej so to skladi tveganega kapitala. Rekli smo, dobro, če ste mali vlagatelj, je prava pod skladi USEC. Seveda ti skladi lahko vlagajo v sklade tveganega kapitala ali sklade za socialno podjetništvo, ampak potem ste zaščiteni zaradi schem za zaščito vlagateljev v okviru skladov USEC in teh zaščit ni pri skladih tveganega kapitala in uh, skladih za socialne naložbe. Zato mislim, da da bi bilo dobro, če bi zmanjšali ta vstopni prak. Še o trojem želim spregovoriti. Prvič, kar zadeva predlog komisije, da bi razširili nabor sredstev, ki so mm, lahko predmet naložb. Vlagali bi lahko do srednje podjetje, do 499 eh, podjetij in v podjetja, ki kotirajo na borzi za MSP-je, ampak odpravili bi omejitev prometa, ki je zaenkrat 50 milijonov evrov. Kar zadeva pristojbina, strinjamo se z namenom komisije, da prepreči državo članico gostiteljico, da navaja ali uvaja pristojbine. Prav tako ne smemo ovirati trgovanja skladi EUVK in EUSEF. Prav tako se strinjamo, da bi morali uvesti specifična pravila v tej uredbi zato, da bi regulirali pristojbine, ki jih zaračunavajo upravitelji. Takšne pristojbine morajo biti nizke, zato da bi čim bolj povečali denar, ki je na voljo za vlaganje v te vrste kapital, eh, skladov. Še nekaj predlogov sprememb imamo za to, da bomo zagotovili objektivna merila, zato da bi merili pozitivni socialni učinek kvalificiranih naložb v okviru EUSEF, nekatera merila bi lahko uvedli tudi zato, da bi ocenili pozitivn in inovativni učinek ulagan v sklade tveganega kapitala. Dobro, to so naši načrtovani predlogi sprememb, veselim se že sodelovanja. Običajno s Sirpo zelo dobro sodelujeva. Hvala lepa. Nikogar ne vidim tim iz skupine EFDD, ENF, Ne, nimate poročevalcev v senci, v redu. Postopek pritegnite pozornost predsedujočega Nina Gel. Hvala, predsedujoči. Strinjam se s predstavitvijo. Ta predlog je zelo pomemben del unije kapitalskih trgov. Če si pogledamo tveganje kapitala, vidimo lahko, da smo samo 20 odstotkov ameriškega hmm, trga ne glede na to, da sta gospodarstvi primerljivi. Seveda pa je treba upoštevati tudi Brexit. Združeno kraljestvo predstavlja 36 odstotkov dejavnosti na področju kapitalskih eh, trgov oziroma trga tveganega kapitala. Razmisliti moramo o tem, kako bi to okrepili, ko bo pač Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. Razmisliti je treba o rešitvi, ki bo delovala ustrezno. Trenutni predlog ne obravnava vprašanj tretjih držav in mislim, da bi lahko to vsaj na nek način uh, rešili. Še nekaj? Ne vem, ali je dobro, da imamo nekaj v zvezi z okvirjem za tuje upravitelje. Morda bi lahko o tem še enkrat razmislili, kajti zaenkrat je navedeno, da presoja učinka navaja da kar zadeva upravitelje tretjih držav v zvezi z EU, VK in EOSEF, zakrat še ni dovolj podatkov, da bi podali oceno. In še odgovor poročevalki, kakor ga je a, prebral Burkhardt. Mislim, da se zaenkrat ne smemo posvečati ESME, Evropskemu organu za vrednostne papirje mislim, da so vprašanja glede obdavčevanja bolj pomembna, vsaj z evropske perspektive. To zadržuje rast trga tveganega kapitala. Gre za razlike v obdavčevanju. Mislim, da bi lahko tukaj nekaj naredili. Če bi nam to uspelo, potem bi lahko preprečili razdrobljenost na tem področju, tako bi tvegani kapital zrasel. Mislim, da bi bilo treba o tem govoriti, vem pa, da so tam seveda velike težave. Hvala. Hvala. Eva Pavnova je naslednja. Eva, izvoli. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedojoči. Strinjam se s tem dosijem. Sama že nekaj časa delam na tem. Rast v Evropi je zelo nujno potrebna. Mislim, da bi morali rast spodbujati na eh, vse možne načine. To je pomembno za družbo in tudi za to, da bodo podjetja uspešno delovala. Po tej uredbi lahko predvsem zagotovimo priložnost za to, da spodbudimo gospodarsko rast, tako da odpravimo ovire in da dosežemo napredek na področju unije kapitalskih trgov. O tem govorimo že nekaj časa in mislim, da je treba bolj odločno ukrepati in to čim prej. Dolgo že govorimo o tem tudi na zasedanjih s podjetniki, ampak ostane samo pri besedah. Lepo bi bilo, če bi lahko hitro izpolnili obljube. To bi bil prvi in zelo pomemben korak in prepričana sem, da bomo lahko našli soglasje o tem, kako bi to storili. Podpiram besedilo, o odpravi pristojb in držav gostiteljic glede skladu EOVK in EOSEF. Dodati sem želela pa še nekaj, nekaj številk. Številke so res presenetljive. Tvegani kapital trenutno predstavlja manj kot 0,1 odstotek BDP v EU. V ZDA je številka nekoliko višja in tudi v Izraelu je številka višja če želimo zmanjšati to vrzel in če želimo pospešiti ta sektor, moramo previdno oceniti učinke kontroverznih ukrepov, kot so minimalne zahteve glede višine naložb v EUVK in EUSF strani neprofesionalnih vlagateljev. Zato se strinjam z predlogom sporočevalke, da bi to še znižali. Mislim, da lahko skupaj s poročevalko pridemo do dobrega besedila, ki bo seveda vsa ta vprašanja ustrezno rešilo. In to bo še en korak naprej pri zaključku Unije kapitalskih trgov. Hvala, Eva. Zadnja pa je Pervonš Beres. Preden dobi besedo spet poročevalec. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Strinjam se s komentarji gospoda Kocolina. Imam eh, lastne tri komentarje. Ko je bil ta režim vzpostavljen, koncept Unije kapitalskih trgov še ni obstajal. Ampak že takrat smo uh, poznali omejitve in tveganja. Omejitev je ta, da oziroma zahteva je ta, da moramo bolje upravljati eh, s tvegani, nimamo integriranega eh, trga, kar škodi eh, evropskemu gospodarstvu in financiranju tega gospodarstva. Ko vzpostavimo takšen režim, pa ustvarimo tudi niše, kjer obstajajo tveganja in tega si ne želimo. In na to se navezuje moj drugi komentar. gre za uh, kapital in organizacije, ki lahko dostopajo do, do teh eh, skladov in strinjam se uh, samo uh, poročevalko. Skrbi me zmanjševanje zahtev za uh, kapital, ker mislim, da bi lahko na, to, na, na, na ta način ustvarili režim, ki ga nočemo zagotoviti moramo dobro delovanje skladov, to pa zahteva, da ne prevzemamo preveč tveganja za uh, trge. Poslati eh, je treba esmi zakonodajo o eh, pragovih, nekateri pravijo, ampak sama tega ne podpiram. Eh, spoštujem esmo, mislim, da je esma tista, ki eh, Eh, lahko veliko da akterjem na trgu, zagotovi posvetovanje in tako naprej. Takrat, ko zakonodajalcem ne uspe. Ampak to, kar lahko naredimo na eh, ravni zakonodaje, treba narediti na ravni zakonodaje. Porazdeliti je treba pristojnosti, zakonodajalci imajo lastno odgovornost, lastne pristojnosti, zato potrebujemo rešitve eh, na ravni zakonodaje, neko razumno ureditev, na to pa ESMA prevzame vajeti naprej kar se tiče nadzora. Kar se tiče eh, področja uporabe te zakonodaje, se strinjam s poročevalko, mislim, da je treba izkoristiti to eh, revizijo in eh, povečati obseg ulagateljev. Financirati je treba tudi naše strateške cilje, strateške cilje Evropske unije. Govoriti moramo o dolgoročnih uh, naložbah, tudi kar se tiče uh, same tranzicije gospodarstva, na to ne smemo pozabiti in uporabiti je treba to zakonodajo tudi v tej smeri. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa poročevalec Burkhardt. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. hvala vsem poročevalcem osenci in govornikom za njihove komentarje. Mislim, da smo slišali veliko zanimivih vprašanj. Mislim, da bomo lahko prišli do soglasja. Seveda, glede podrobnosti obstajajo razlike, še posebej kar zadeva vlogo ESME. Obi dami na moji desni sta to zdaj omenili, Prvonč in Nina. Ampak najbolj pomembno je, da na koncu pridemo do dogovora, do uredbe. Ki bo podpirala to vejo, zato da bi še bolj spodbujali spodbude za rast to po eni strani, po drugi strani pa se strinjam s prvonč. Zelo pomembno je, da bomo v prihodnosti morali poskrbeti za trdnost teh skladov. To je nekaj, kar moramo prav gotovo zagotoviti in zato moramo natančno razmisliti, kako bomo porazdelili vloge. Mislim, da imamo zdaj pred seboj dober osnutek sirpe Pietikajnen. V naslednjih tednih pa bomo prav gotovo imeli zelo zanimive razprave v zvezi s tem. Hvala lepa v imenu poročevalke. Hvala lepa. Rok za vložitev predlogov sprememb je 24. januar. Imamo malce več časa kot pri postopku razrešnice. Predloge spremem bomo obravnavali 27. ali 28. februarja, glasovali pa bomo. Upam, da se bodo poročevalci v Senci do takrat uspeli dogovoriti, ampak kakorkoli že glasovali, bomo v Ekonu konec marca 22. 23. marca. Dobro, preden prejdemo na deseto točko, dobi možnost predsedovati Gabriel Mato. Hvala. Hvala. Predsedujoči, pozdravljeni vsi. Želim vam srečno novo leto. Nadaljevali bomo z dnevnim redom. Poročevalke še ni, malce bomo počakali. from Raymond Moreno.

Okay, we can restart as 11:15 the time. Predlagam da začnemo. Ura je 11:15. Nadaljeval bom v španščini. Torej, predlagam, da preidemo na deseto točko, bančna unija, letno poročilo za leto 2016. 437 predlogov sprememb smo dobili, poročevalka je pripravila več kompromisnih predlogov sprememb, ki pokrivajo skoraj vse predloge sprememb. V torek je potekalo tudi zasedanje poročevalcev v senci, mislim, da so dosegli kar nekaj napredka. In takoj dobi besedo gospa Hübner. Izvolite. Hvala. Bom kar v angliščini nadaljevala. Na začetku vas želim popraviti. Še zdaleč nismo vključili vseh predlogov sprememb. Uspelo mi je vključiti 29, 30 kompromisov in še vedno nam bo ostalo veliko predlogov sprememb. O istih vprašanjih sicer, ampak eh, težko je to vključiti v kompromise. Oblikovanje kompromisov je tukaj še vedno zelo zapleteno, zato ker je težko najti linije političnih skupin v predlogih sprememb. Veliko je različnih pogledov, tudi v okviru političnih skupin samih, zato je zadeva težja. In pri pripravi kompromisov sem poskušala natančno to. Poskusila sem zagotoviti konsistenco. To je zelo pomembno za kompromise. Kompromisi segajo preko različnih političnih skupin, seveda pa smo morali ostati konsistentni na vsebinski ravni. Razpravo imamo v trenutku, ko z poročevalci v senci že delamo na kompromisih, smo že precej daleč, Prejšnji teden smo imeli zasedanje, zdaj pa upamo, da bomo tudi v pisnem postopku rešili določena vprašanja v zvezi z kompromisi, ki jih prej še nismo obravnavali. Naslednjo sejo bomo imeli v Strasburu. Upam, da bomo pripravljeni na glasovanje v odboru Jekon 25. Omeniti želim nekaj vprašanj, v zvezi s katerimi pripravljamo kompromise in mislim, da je to pomembno, pa tudi zahtevno. Kaj ti to poročilo predstavlja kar nekaj izzivov? Prvo vprašanje, o katerem govorimo v kompromisih, je vprašanje v bančnem sektorju, kar zadeva slaba posojila, pa tudi dobičkonosnost. Lažje je bilo najti širši kompromis v zvezi z diagnozo, vsem se nam zdi, da je to zelo pomembno. Nacionalna zakonodaja na področju nesolventnosti, nacionalni trgi, ukrepi za rast, to so vprašanja, kjer smo zlahka našli skupno stališče. Imeli smo nekaj različnih mnen v zvezi z časovnico, Nekateri menijo, da moramo tukaj nujno iskati rešitev, drugi pravijo, da moramo iskati rešitve bolj umirjeno. Mislim, da bomo počasi dosegli tudi dogovor o vrsti reform, ki jih potrebujemo. Govorimo tudi o vključitvi evropske ravni, vse skupaj seveda pa v kontekstu nacionalne zakonodaje, kajti veliko vprašanj je povezanih z nacionalno zakonodajo. Tudi začetni kompromis smo okrepili, povedali smo, da je treba vključiti ECB, govorili pa smo tudi o oblikovanju trgov za slaba posojila. Mislim, da bomo kmalo dosegli kompromis v zvezi s tem. Druga zadeva pa je še vedno zelo težka. Namreč iskanje kompromisa v zvezi z državnim dolgom. Veliko je bilo predlogov sprememb v zvezi z državnim dolgom. Težko je ugotoviti, kakšno je stališče skupin v zvezi s tem. Mislim pa, da nam je uspelo združiti predloge sprememb, v katerih so prednosti in tveganja ustrezno navedeni, seveda gre tudi za bonitetno obravnavo pri vsem skupaj. Seveda pa moramo počakati na rezultate FSB-a, oni se ukvarjajo z tem vprašanjem. Ne gre torej za to, da bi že zdaj imeli dokončno stališče v svezi s tem kompromise lahko še malce izpilimo, ampak kompromis v splošnem mislim, da je dober. Imeli smo tudi razpravo o mednarodnih standardih, o ponderiranih sredstvih, o delu v bazilskem odboru in uh, soočamo se tudi z dilemo, ali naj bi povedali, da se je treba držati mednarodnih standardov. Nekateri kolegice in kolegi si želijo, da bi navedli razloge, zakaj ne spoštujemo mednarodnih standardov. Pri kompromisih se strinjamo, da Evropska unija morala delati na tem, da vpliva na delo na mednarodni ravni, ne pa da imamo pristop, da nismo vključeni in če smo nezadovoljni z rezultatom, potem preprosto mednarodnih standardov ne spoštujemo. Tukaj mislim, da gre kompromis. Do, dobro. Kar zadeva prisotnost Unije v mednarodnih forumih, tudi tukaj mislim, da nam gre dobro, ko govorimo o vprašanjih v poročilu. Uporabili bomo predlog Silvi Gular. Mislim, da ga je sicer ona nekoliko omilila, ampak predlagali bomo, da zadeve zastavi nekoliko bolj stroko. Upam, da bo ta predlog lahko sprejela. Mislim tudi, da nimamo velikih razlik, kar zadeva nacionalne možnosti, diskretijske pravice in tudi vrstni red kapitalskih zahtev. Potem pa se šveda vprašanje prevelikih, da bi propadli kot ekon, kot parlament, moramo ponavljati vedno znova, da smo nezadovoljni s tem danes, ampak sama menim, da bi res morali preučiti to vprašanje na bolj objektiven način. Pogledati bi si morali tudi morebiten napredek. Seveda obstaja ta problem, o katerem ne govorimo, to je dosej BSR, Ne vem, ali je to zdaj pravo mesto, da bi o tem govorili, vendar tukaj bi kompromis lahko morda bil krhek. Ne vem, ali nam bo uspelo tukaj dobiti kompromis. Videli pa bomo, ali je to mogoče. Imeli smo tudi razpravo o neustrezni prodaji dolga. Strinjamo pa se, da ne smemo ponovno odpirati Mifida kolegicami in kolegi smo se dogovorili, da bodo zeleni in alde pripravili kompromis o novem odstavku o brexitu. Imeli bomo nov kompromis, ki ga ne bo težko sprejeti. Upam, da boste to sprejeli tudi vi, še vedno pa čakamo na kompromis zelenih in socialistov, kar zadeva makrobonitetne politike. Čakam na njihove prispevke v zvezi s tem. Mislim torej, da bomo imeli na koncu okrog 30 kompromisov, seveda tukaj ne omenjamo vodnih izjav, vsekakor pa bomo o številnih predlogih sprememb glasovali ločeno. Hvala. Hvala lepa, gospa Hübner. Zdaj pa poročevalci v senci, 4 minute vsak za socialiste, gospa Delvo. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila Danuti Hübner, ki si prizadeva za kompromise. To ne bo preprosta naloga in eh, težko kaj dodam k pregledu, ki ga je podala pregledu razprav sporočevalci v eh, senci. Vse eh, težave izpostavila, želela sem dejati zgolj, da zelenimi pripravljamo kompromis o makrobonitetnem eh, nadzoru, makrobonitetnih vprašanjih in mislim, da ga bomo lahko poslali že danes. Ko gledamo vse te številne preloge sprememb, se mi zdi, da se moramo vrniti k bistvu, če želimo, da bomo dosegli eh, cilj s tem poročilom, če želimo poslati ustrezno sporočilo, zagotoviti izvajanje bančne unije, kar je seveda eh, glavni cilj parlamenta, parlament želi ugotoviti, kako se izvaja eh, različne uredbe in akte, ki jih spremamo. Želimo ugotoviti, kaj deluje, kaj ne deluje in eh, kaj pogrešamo v eh, tej zgodbi. DGSD in BRRD morajo vse države članice izvajati sklad o enotnem reševanju, prav tako deluje skupne eh, nadzorne ekipe, prav tako delujejo, je pa res, da vse eh, še ni rešeno. Potrebujemo tretji steber in potrebujemo eh, to fiskalno rezervo, brez katere bančne unije ni. Obstajajo seveda razlike pri pristopu k reševanju obstoječih vrzeli. Upam, da bomo eh, lahko odgovorili na vsa ta vprašanja, eh, s katerimi se ukvarjamo znotraj časovnega roka, ki ga imamo. O teh vprašanjih se pogovarjamo tudi eh, v drugih forumih. Imamo EDIS, čakamo na Basel 3. Pogovarjali se bomo o celotnem eh, bančnem svežnju. Nočemo, da bi eh, sklepe teh razprav prejudicirali eh, v tem poročilu. Pomembno je, da ustrezno zamejimo vse te razprave. Vsak poslanec lahko seveda predlaga spremembe, zato da pokaže oziroma, eh, oziroma eh, oblikuje svoje mnenje. Najti pa moramo kompromise brez eh, tega, da bi posegali v druge razprave v okviru drugih skupin in forumov. Hvala za pozornost, gospod predsedujoči. Tukaj bom končala. Upam, da bomo našli eh, ustrezno rešitev, da bomo imeli besedilo, ki bo poslalo jasno sporočilo, eh, brez da bi posegali v druge razprave. Hvala. Ja, Hvala lepa. Odlično ste zadevo izpeljali z časovnega vidika. Gospod Istjan Veli, EKR. Lones, uh, Gospod Lones je poročevalec v senci za ta dosje. Upravičuje se, ker danes ne more biti prisoten. Prebral bom njegovo izjavo. Gospod Lones se zahvaljuje poročevalki za osnutek kompromisnih predlogov sprememb, zdi se, da so uravnoteženi. V Ekonu smo imeli izmenjavo mnen v zvezi s tem in poročevalec v senci je poročevalko prosil, da bi odprave le poseben naslov v zvezi z fiskalnim varovalnim mehanizmom. Namesto tega bi morali imeti samo tri poglavja vsakega za posamezen steber bančne unije. Lepo je, da je poročevalka sprejela to spremembo strukture. Drugi predlogi sprememb EKR se posvečajo izpostavljenosti držav, slabim posojilom in izpolnjevanju pogojev pred začetkom izvajanja kakršne koli scheme mm, jamstev za vloge na evropski ravni. Veseli smo, da je poročevalka vključila poglede različnih skupin v svoje kompromisne predloge sprememb, kar zadeva tretji stebr. Kako smo pričakovali, je bilo uleženih zelo veliko predlogov sprememb, ki gredo v različne smeri. Zato bo težko rešiti to zelo zapleteno vprašanje v samo nekaj odstavkih, zato se že veselimo predloga poročevalke. Gospod Lones opozarja na uravnoteženi del o Edis v tem poročilu, kajti to bi lahko bila dobra podlaga za pogajanja o kompromisni predlogi sprememb naslednji teden v Strasburu. Veselimo se že konstruktivnega dela v zvezi s kompromisnimi predlogi sprememb, sporočevalko in drugimi poročevalci v senci in upamo, da bomo skupaj lahko dobili poročilo, ki je jasno, ambiciozno in realistično. Hvala. Hvala. Alde, nikogar ni, Gue. Gospod McCarthy. Hvala lepa, gospod poročevalec, hvala poročevalki za delo na kompromisnih predlogih sprememb. O tem še govorimo. Žal nisem uspel priti na zadnjo, zase, zadnje zasedanje proračunavcev v senci, ampak prav gotovo se bom udeležil naslednjih nekaj splošnih komentarjev, specifične komentarje pa bom podal kasneje ali po elektronski pošti. Mislim, da smo ustrezne razloge in rešitve za slabo posojilo vključili v kompromisne predloge sprememb, prav tako priznavamo, da je to del problema na strani popraševanja. Lepo je videti tudi, da je treba regulirati sektor bančništva v senci, prav tako pozdravljam, da govorimo o naslednji izjavi, kar zadeva zmogljivost absorpcije izgub, je treba delati na telaku. To izjavo bi morali še ukrepiti. V predlogih kompromisih je prav tako predlagano, da trenutni predlogi o enotnem skladu za reševanje niso dovolj, da bi preprečili udeležbo davkoplačevalcev na morebitnih izgubah. Lepo je, da se to odraža v kompromisih in upam, da bo to tudi v končnem poročilu. Mislim, da moramo govoriti o kronični nedobičkonočnosti bančniškega sektorja v Evropi, govorimo tudi o varčevalnih ukrepih in povedali smo, da slabo izvajanje evropskega naložbenega načrta prav tako prispeva k temu, kar zadeva državni dolg. Nekatere države članice želijo omejiti za bonitetne zahteve in to je kontraproduktivno, kar zadeva nadzor. Veliko predlogov sprememb je bilo vloženih v zvezi z nepreglednim postopkom stresnih testov za banke, še posebej kar zadeva posebno obravnavo Deutsche Bank lani. To mora biti vključeno v končno poročilo. Evropski parlament ima seveda omejeno pristojnost nadzora, dela nadzornika. Če gre kaj narobe, moramo skupaj spregovoriti, da je šlo vse na vzkriž. Upam, da bomo lahko tudi v zvezi s tem dosegli soglasje. Mislim pa, da moramo ugotoviti in priznati, da imamo omejene predloge v zvezi s tem, kako bi prebili to povezavo med prevelikimi, da bi padli in državami. Ti predlogi zaenkrat niso dovolj. Mislim, da moramo trenutno in čim prej začeti ukrepati in da bi poskrbeli, da bodo banke ločene na in naložbene banke, investicijske banke ter maloprodajne dele. Ločitev ni radikalna, tega ne podpira samo levica, to je vključeno tudi v poročilo skupine na visoke ravni, kar zadeva prestrukturiranje bančnega sektorja. Dosje BSR je blokiran, ampak mislim, da bi morali zahtevati napredek na tem področju. To so naše prednostne naloge v prihodnosti in veselim se že sodelovanja s poročevalci in poročevalci v senci. Hvala. Gospod Urteson, v imenu zelenih. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, v imenu poročevalcev Senci Svena Gigula, da bi se rad zahvalil poročevalki za dobro poročilo uh, in za pripravljenost na sodelovanje. Vseeno pa menimo, da so nekateri odstavki v poročilu nepravilno usmerjeni. Finančni sektor je še vedno preveč kompleksen in nekatere banke imajo še vedno premalo kapitala to je treba spremeniti. Zaenkrat je ta odbor eh, ščitil finančno stabilnost, zagovarjal finančno stabilnost in tega se moramo držati, ne pa da se spuščamo v deregulacijo finančnega sektorja. Imamo nekaj eh, idej, veseli nas, da so bile vključene v prvi osnutek. Regulirati je treba eh, vedno večji sektor bančništva v senci. Potrebujemo manj kompleksna bonitetna oziroma nadzorna pravila za različne tipe bančniških eh, modelov. Veseli eh, smo, da je pogajalska ekipa pripravljena rešiti nekatere pomembne teme, naprimer eh, napačna prodaja finančnih proizvodov malim ulagateljem, kar je pomembno v nekaterih državah, kot je Italija. Okrepiti je treba tudi makrobonitetni okvir imamo predlog kompromisa, ki ga bomo poskušali poslati še danes. E, tretjič, radi bi izpostavili tudi pogajanja e, o brexitu. E, s tem ne sme priti do neenakovrednega položaja za evropske in neevropske institucije. Strinjamo se tudi z nekaterimi predlogi sprememb kolegov iz drugih skupin. Strinjamo se, naprimer, da potrebujemo reformo bančnih eh, struktur. Eh, rešiti moramo vprašanje institucij, ki so prevelike, da bi propadle, kot je omenila eh, poročevalka. Pomembno je upoštevati tudi ustrezni organ za reševanje, kar se tiče MRL. To je predlog spremembe Hubner. Strenjamo pa se tudi Silvi Gular, kar se tiče bazenskega odbora in uh, njihove podpore. Povečati je treba preglednost uh, eh, ECB-ja, uh, eh, kar se tiče uh, javnega dostopa do odločitev in uh, nadzornega mandata. Ne na zadnje bi dejal gospod predsedujoči še naslednje. Skrbi jo nas manjše zahteve za uh, kapital. Pozdravljamo. Uh, kapitalske usmeritve, to je pomembna pot naprej, je pa res, da eh, nadzorniki že napačno eh, kvalificirajo eh, zahteve iz drugega stebra v prvem stebru, ki pokriva mehke ukrepe. Deutsche Bank je dobila naprimer božično darilo, zmanjšali so njihovo zahtevo za kapital na Eh, za kapital na 9,51 eh, odstotka. Gre za 4,8 milijarde evrov. To so vprašanja, o katerih se želimo pogovarjati in eh, pripravljeni smo sodelovati s kolegi. Hvala. Hvala, Ernest. Drugih poročevalcev v senci ni. Tako da nadaljujemo s prosto razpravo. Eva Pavnova za dve minuti. Sure. Hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila gospe Hübner za odlično delo, ki ga je pripravila, ki ga je opravila pri pripravi eh, tega osnotka eh, besedila. Imamo dobro podlago za nadaljne delo pri tej kompleksni in občutljivi temi. Nobena skrivnost eh, ni, da moramo rešiti več izzivov, če želimo dokončati in izpiliti bančno unijo. Nekateri v Evropi menijo, da Eh, so zgolj države članice in svet tisti, ki lahko rešujejo eh, te izzive. Ampak, če želimo ukrepiti bančno eh, oziroma monetarno unijo, če želimo zagrediti finančno stabilnost evroobmočja, potem mora pri tem procesu sodelovati tudi Evropski parlament. Strinjam se s pomisleki nekaterih kolegov, še posebej kar se tiče koordinacije med SRB in drugimi organi v Evropi evropskem sistemu finančnega nadzora. Številni tukaj eh, veliko kritizirajo, brez da bi ponudili neko jasno rešitev in mislim, da moramo zagotoviti več jasnosti, kar se, ti, kar, kar se tiče ravno rešitev. Ena od rešitev je naprimer ta, da zagotovimo eh, prost kapital za naložbe eh, da naprimer zagotovimo, da se slaba posojila proda na osnovi eh, tržnega načela. Mislim, da bi lahko to bila ena od teh rešitev del skupnega besedila. Hvala. Hvala, sedaj pa besedo predajam poročevalki. Ne, še gospode Lange. Sorry, eh, Hvala, gospod predsedujoči. Pozno sem dvignila roko, se upravičujem za to nočem posredovati v procesu, ki eh, dobro deluje in ki je v dobrih rokah. Zahvaljujem se poročevalki, ki eh, skupaj s poročevalci v senci upravlja odlično delo. Hvala za njeno dostopnost, tudi za navadne člane in članice eh, odbora, ki so lahko z njo govorili še pred rokom za odajo predlogov sprememb in tudi tekom pogajanj. Rada bi omenila to, kar je omenila kolegica Delvo v eh, poročilu najdemo več eh, točk, ki se nanašajo na poročila, eh, ki potekajo drugot in so v zgodnjih fazah. Če se spuščamo v podrobnosti, če govorimo o časovnici, o hitrosti, o pogojevanju, potem se strinjam, da v tem trenutku ne bomo našli dogovora med skupinami. Sami ste omenili uh, IDES in uh, Slišala sem tudi izjavo gospoda eh, Lunesa, bančna unija še ni pripravljena, imamo dva stebra, ki sta evropska, tretji steber ni evropski, potrebujemo uh, tudi tretji steber. In eh, strinjamo se, da ga potrebujemo in ni se treba spuščati v podrobnosti. Zahvaljujem se kolegici iz SND za to odprtost. Sama se strinjam, da je to tista izjava, ki jo moramo skupaj sprejeti v tej fazi. Absolutely. Hvala, nišče drug ne prosi za besedo, tako da izvoli, da nota beseda je tvoja. Because... No, ne bom dogovezila, popolnoma se strinjam s tem, kar je ravno kar povedala Ester, ki je nekako povzela ta pristop, ki ga moramo eh, obdržati v tem eh, poročilu. Ne smemo na novo odpirati eh, tem, ki smo že zaprli in ki pripadajo drugim razpravam. Naprimer imamo Bazel, o tem se ni treba pogovarjati, BSR. Eh, tukaj velja isto, imamo tudi globalno raven, kjer eh, še nimamo, odlag, nimamo podlage za kritiko oziroma za priporočila. Upam, da bomo lahko še naprej delali na tem eh, načelu in da bomo to načelo spoštovali v okviru kompromisnih predlogov. S tem se strinjam. Še nekaj bi rada povedala. O tem smo se pogovarjali, ko smo imeli prvo razpravo v odboru Ekon na temo tega poročila. Uh, jasno je bilo, da so želeli nekateri kolegi eh, vse, kar se nanaša na ta sektor, vključiti v poročilo, da lahko rešimo vse probleme vseh bank v Evropski uniji in po svetu. Težko se bo eh, izogniti, da bi v predlogi spremembe obrali eh, oziroma da ne bi obrali takšnega eh, pristopa, tega eh, božičnega drevca in upam, da boste razumeli, kakšen izziv je pred nami. Eh, želeli smo spoštovati to načelo, ki sem ga omenila v kompromisih, verjetno pa bo to teže zagotoviti pri samostojnih predlogih sprememb. Izpostavila sem glavne teme kompromisov, sedaj pa pričakujemo vaše pisne reakcije pred naslednjim sestankom. Upam, da bomo lahko na ta način izpilili kompromise in eh, našli rešitve. Upam, da bodo kolegi aktivni tudi v tem času eh, med tem sestankom in naslednjim sestankom, tako da bomo lahko pripravili to poročilo še pravočasno za glasovanje 25. januarja. Zahvaljujem se vsem kolegom in kolegicam, ki so že uložili predloge sprejem, ki so sodelovali v tej razpravi, ki so komentirali. Mislim, da nam je bilo to resnično v pomoč. Najlepša hvala. Časovnica. Glasujemo odboru 25. januarja, plenarno zasedanje pa februarja ali marca. Naslednja točka, točka 11. razno. Ima kdo kakšen komentar? Ne. Točka 12, naslednji sestanek je sreda 25. januar, sedaj pa se bomo preselili v sobo PHS 3C50, imamo skupno zasedanje odborov Ekon in Libe. Hvala.